Okay, we better stop. Gospe in gospodje, mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Kamere lahko ostanejo z nami, dokler ne opravimo voda. Sprejeti je dnevnega reda, v redu, nihče temu ne nasprotuje, torej bo dnevni red sprejet. Potrditev zapisnika 23. in 24. januarja. Tudi tukaj nima nihče nič proti, Me ne slišite? Uh, right, well, um, Zapisnik 23. in 24. januarja je pred vami, lahko to sprememo v redu. Še nekaj kratkih sporočil. Monetarni dialog se bo končal ob pol petih, potem bomo imeli pol urni odmor, na to pa se nam bo ob petih pridružil komisar Barnier. Na kratko vam lahko nekaj povem o trialogih. Dva smo imeli v CRD-jih, CRA-jih prejšnji teden. Tam smo govorili o kapitalskih zahtevah, o uredbi, kot je financiranje MSP-jev, likvidnost, zahteve v zvezi z likvidnostjo in razmerja finančnih vzvodov. Dva trialoga bomo še imeli, veliko dela nas še čaka. Omnibus 2, trialog smo imeli tudi v zvezi s tem, sveče ni dosegel sporazuma o vprašanju dolgoročnih jamstev, zato O tej temi še nismo razpravljali, delali pa smo na drugih odprtih vprašanjih. Še en trialog bomo imeli 12. julija. Bonitetne agencije, prvi trialog smo imeli 5. julija in nadaljujemo po posameznih temah, kar zadeva vsebino, pretirano zanašanje na rotacijo in na navskrižje interesov, o tem smo govorili, imeli smo koristno izmenjavo mnen, naslednji trialog pa bo septembra namenjen pa bo vprašanjem državnega dolga. Dobro. Sedaj pa tisto, kar nas najbolj zanima, to je monetarni dialog s predsednikom ECB Marijem Dragijem. Pozdravljeni spet med nami. 25. aprila smo imeli zadnji dialog, naslednji dialog pa bo 9. oktobra. Kot običajno bom najprej dala besedo Mariju, da nam poda svoj govor. Potem pa bomo imeli razpravo. Hvala lepa. Fotografe lepo prosim, da se umaknejo, zato da bodo poslanci dejansko lahko Marija videli. Hvala. Oh, thank you. Thank you, hvala lepa, hvala Sharon. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci odbora za gospodarske in monetarne zadeve. V veliko veselje mi je, da sem spet tukaj v parlamentu in v vašem odboru, zato da imamo svojo redno izmenjavo mnen. Danes bom govoril o odločitvah upravnega odbora ECB prejšnji teden. Na to bom spregovoril tudi o ukrepih, ki jih sprejemajo centralne banke po vsem svetu kot odziv na krizo. Govoril bom tudi o programe gospodarskega prilagajanja v evroobmočju. Sklenil pa bom z nekaj pripombami o dolgoročni viziji za Evropsko monetarno unijo. V četrtek prejšnji teden je upravni odbor ECB soglasno sprejel odločitev, da ključno obrestno mero zmanjša za 25 točk. Tako je glavna stopnja refinanciranja nič celih 75 odstotkov, stopnja za depozite pa je nič politična odločitev je upoštevala dodatno zmanjšanje inflacijskih pritiskov, kajti nekateri od prej znanih tvegan v zvezi z pritiski na vzdolj so se dejansko tudi pojavili. Kar zadeva nestandardne monetarne ukrepe, se je upravni odbor odločil, da bo junija nadaljeval z izvajanjem operacij refinanciranja kot postopki javnega razpisa po pavšalni stopni z zagotavljanjem celotnih sredstev. To bo vsaj do sredi januarja 2013. Sprejeli smo tudi ukrepe za to, da bi izboljšali dostop do bančnega sektorja v teh operacijah, tako da smo izboljšali razpoložljivost kolaterale. Naši ukrepi, standardni in nestandardni, podpirajo prenos monetarne politike in zagotavljanje kredita v realno gospodarstvo. Prav tako zagotavljajo stabilnost cen v evroobmočju. Pomagajo pa prav tako zmanjšati stroške financiranja, kar podpira zaupanje in trajnostno rast. Ruska centralna banka je še naprej zavezana k temu, da izpolnjuje svoj mandat. Obenem pa ohranja tudi celotno zmogljivost, da se odločno in pravočasno odziva na realno stanje. Kazalniki za, drugi, za drugo četrtletje 2012 kažejo na šibko rast in povečano negotovost. Ampak, če pogledamo naprej, lahko vidimo, da so pričakovanja, da se bo gospodarstvo evroobmočja še naprej izboljševalo, čeprav nekoliko počasneje. Letna inflacija v evroobmočju je bila junija 2012 2,4 odstotka, kar ne predstavlja nobene spremembe glede na maj. Inflacija naj bi se leta 2012 zmanjšala, pričakujemo pa, da bo leta 2013 manj kot 2 odstotka. Smo v okolju šibke rasti in trdnih pričakovanj inflacije, zato mislim, da bi morali pritiski na cene ostati zmerni. To bo ponovno okrepilo kupno moč plač. Tveganja so relativno uravnotežena glede na srednji rok. Na negativni strani so povezana z šipkejšo rastjo v evroobmočju od pričakovane. Po pozitivni strani pa bi tveganja lahko izhajala iz dodatnih povišanj in neposrednih davkov glede cen. Naša monetarna analiza predstavlja podobo, ki je konsistentna z stabilnostjo cen na srednji rok. stopnja monetarnega širjenja ostaja zelo šipka. Posojila rastejo zelo šipko in to od, se odraža v trenutnih cikličnih situacijah. Vse to pa otežuje zahteve in popraševanje po kreditih. Sedaj pa prva tema. Ukrepi, ki so jih sprejele centralne banke posod po svetu kot odziv na globalno finančno krizo. Čisto na kratko, mislim, da so bili ti ukrepi pogumni, usmerjeni v prihodnost, pa vendar dobro pripravljeni. Mislim, da smo se veliko naučili od finančnih kriz v 20. stoletju. Centralne banke so v času krize tesno sodelovale. Oktobra 2008 so vse sprejele zmanjšanje obresnih mer, prav tako smo zagotavljali izmenjavo vrstic, še naprej smo si izmenjavali informacije, sprejemali pa smo tudi ukrepe, ki so bili konsistentni. Še posebej, kar zadeva glavni cilj stabilnosti cen na srednji rok, tega nismo nikoli izpustili izpred oči. Tako politika obresne mere in nestandardne ukrepi so upoštevali prevladojoče specifične posebnosti. Prvič, finančna in gospodarska struktura vsakega gospodarstva. Drugič, obseg in specifičnost posameznih šokov. In tretjič, različni operativni okviri različnih centralnih bank. In četrtič, različni institucionalni ustroji, v katerih te centralne banke delujejo. Zato so primerjave med centralnimi bankami na določen način omejene. To zadeva primerjavo ukrepe centralnih bank. In še nekaj, primerjava bilanc stanja centralnih bank bi lahko podala izkrivljeno podobo naših političnih ukrepov. Naprimer, v evrosistemu je velik del bilančnega stanja ne povezan z monetarno politiko, ampak z rezervami zlata in tujih valut. Če bi to upoštevali, bi videli, da se je bilanca ECB-a povečala mnogo manj kot druge. Zato lahko ukrepe centralnih bank ocenjujemo le v njihovih institucionalnih in gospodarskih okvirih in glede na njihove posamezne cilje za ECB, to pomeni, da so bili ti ukrepi namenjeni ohranjanju stabilnosti cen v evroobmočju. To velja za srednji rok. To bomo delali še naprej. To je naš mandat in naši rezultati govorijo sami zase. Učinkovito reševanje krize potrebuje pogumne ukrepe strani centralnih bank ampak tudi drugi politični akteri morajo ukrepati, še posebej vlade. Sedaj bom spregovoril o drugi temi, ki ste jo predlagali. Programi gospodarskega prilagajanja in uloga ECB. V času po krizi so številne države EU in države evroobmočja zahtevale finančno pomoč. Zato, ker se je dostop do kapitalskih trgov otežil. Obenem so se zavezale, da bodo izvedle reforme, ki so potrebne za to, da si v prihodnosti spet zagotovijo polni dostop do trga. Ker je finančna pomoč lahko samo začasna, je kakovost reform in njihovo izvajanje ključnega pomena. Kakovost izvajanja teh reform je tista, ki določa uspeh programa. Oblikovanje in spremljanje programov v evroobmočju izvajajo skupaj Evropska komisija, ECB in Mednarodni denarni sklad. ECB zagotavlja svoje strokovno znanje ne samo na področju finančnega sektorja, ampak tudi na področju spremljanja držav. Naše izkušnje na tem področju so zelo dobre. Prav tako pa izjemno dobro sodelujemo s komisijo in mednarodnim denarnim skladom. Današnje gospodarsko ozračje od vseh držav zahteva, da zelo kritično preučijo svojo preteklost. Od vseh nas pa zahteva, da zelo objektivno preučimo njihovo prihodnost. Samo, če upoštevamo preteklost, lahko razumemo programe prilagajanja, ki sedaj tečejo v več državah evroobmočja. Prejšnji razvoj dogodkov na področju gospodarstva in politik je povzročil pretirana neravnovesja v številnih državah. In ta neravnovesja, fiskalna, makroekonomska in zunanja, niso bila zdrava, niti niso bila trajnostna. Netrajnostna neravnovesja zagotavljajo objektivno potrebo po programih prilagajanja. Stopna prilagajanja pa je neposredno povezana z obsegom napačne zasnove politiki. Politično prilagajanje v evroobmočju se izvaja v okviru tržnih pritiskov, ampak manj kot v državah zunaj evroobmočja, kajti države, ki so članice monetarne unije, so zaščitene pred določenimi pritiski, naprimer pred pritiski v zvezi z menjalnim tečajem. Ampak to ne pomeni, da je lahko stopnja političnega prilagajanja nizka. Ne, tudi tukaj velja časovnica nekaj let. Zato moramo biti ustrajni in reforme je treba izvesti tako, kot je treba. Dejavnik uspeha je, da te programe sprejmejo tako vlade, kot tudi parlamenti in državljani. Ključni predpogoj za lasništvo teh programov je, da oblikovalci politik jasno povedo, kakšna je gospodarska razlaga za prilagoditev. Kakor sem dejal, to pomeni, da je treba kritično sprejeti preteklost in objektivno pregledati prihodnost. Ta proces se je že začel. Nacionalni politiki si močno zagotavljajo zagotoviti reforme. Še nekaj moram povedati. Tega ne počnejo zato, ker bi se udajali kakšnim zunanjim pritiskom. Ne pri razlaganju razlogov za prilagajanje se skličujejo na preteklost. In sedaj lahko govorimo o reformah. Nekatere reforme izboljšajo boj proti izogibanju davkom ali pri neplačevanju najmin, prav tako pa bodo izboljšale učinkovitost javnega sektorja. Nacionalni politiki vedno bolj sprejemajo, da je skupni cilj Evropske monetarne unije tudi osrednji del njihove politike, namreč, da zagotovimo gospodarsko dobrobitje, ki ne bo vključevalo večjih neravnovesij in da bi ustvarili trajnostno rast v konkurenčnem okolju. Po mojem mnenju smo storili že zelo veliko v zvezi s tem. Naprimer, irske oblasti so zelo dobro na poti, kar zadeva ohranjanje zagona na področju reform. Prav tako so sprejeli pomembne korake za to, da bi ponovno zagotovili stabilnost svojega finančnega sistema. Na portugalskem se program še vedno izvaja dobro, prav tako pa so dosegli zelo pomembne napredke, naprimer na področju trga dela, nepremičnin kar zadeva splošno konkurenčnost, pravosodje in tudi sektor prometa. Portugalske oblasti so še vedno zavezane k temu, da bodo dosegle svoje fiskalne cilje za to leto. Tudi španske oblasti so pokazale, da so zavezane k temu, da pospešijo agendo strukturnih reform in da finančni sektor popravijo. Prav tako so zavezane k temu, da bi izboljšali zunanjo konkurenčnost, zato da položijo temelje za bolj trajnostno rast. Celo brez programov. Številni politiki izvajajo pogumne reforme. V Italiji, na primer, potekajo reforme za povečanje konkurenčnosti, zmanjšanje upravnega bremena in povečano fleksibilnost trga dela. To so pomembni ukrepi. In pregled porabe v državi, bo prav tako pomagal pri doseganju fiskalnih ciljev. Skoraj vse druge države sprejemajo ukrepe za to, da bi izboljšali fiskalno trdnost in okrepili osnovo za trajnostno rast, ne da bi dopustili pretirana neravnovesja. Ne glede na izzive, lahko rečem, da je napredek držav dobre in da so temelji v evroobmočju zdravi. Fiskalni primankljaj v evroobmočju se zmanjšuje proti 3 odstotkov BDP. Stabilnost cen je zagotovljena in zunani računi so skoraj uravnoteženi. Vse to so razlogi, da bi še naprej zelo samozavestno izvajali reforme. Zakaj? Je torej še vedno toliko napetosti na številnih segmentih trga. Najprej želim povedati, da smo storili že veliko, tako na ravni držav, kot tudi na ravni evroobmočja. To vključuje tako gospodarske reforme, kot tudi upravljanje. Pa vendar moramo poskrbeti za izvajanje v celoti. Še nekaj pa moram jasno povedati. Evropska monetarna unija je unija, ki temelji na stabilnosti na nacionalni in evropski ravni. Stabilnost na nacionalni ravni pomeni, zaključitev reform, zato da se zagotovi trajnost na rast brez večjih neravnovesij. Stabilnost na evropski ravni pa pomeni izvajanje vizije, ki je bila pred kratkim predstavljena na vrhu. Osrednje sporočilo te vizije je, da je evro tukaj in da ne gre nikamor. Evro območje pa bo storilo vse, kar je treba storiti, zato da se bo to tudi zgodilo. Po mojem mnenju je glavno sporočilo poročila predsednika Van Rompoja določitev štirih glavnih gradnikov. Prvič, Unija finančnega trga, ki odgovornost za nadzor nad bankami dvigne na evro raven. Drugič, fiskalna unija, ki okrepi nadzor nad proračunskimi politikami na evropski ravni, hkrati pa zagotovi tudi določeno fiskalno zmogljivost za to, da se podpre delovanje evroobmočja. Tretjič, ekonomska unija z ustreznimi mehanizmi, zato da se zagotovi, da bodo države lahko dosegle trajnostno rast in uspešnost brez pretiranih neravnovesij. In na koncu še politična unija, ki okrepi legitimnost Evropske monetarne unije med državljani evroobmočja in poglobi njene politične temelje. Ti štiri gradniki so med seboj konsistentni in koherentni. Mislim, da bi jih morali izvajati sočasno. Veselim se že dela na načrtu, ki se je že začelo. Po mojem mnenju moramo omeniti predvsem tri elemente. Prvič, mislim, da se moramo pomakniti naprej na področju deljenja suverenosti na fiskalni, finančni in gospodarski ravni. Nobenih bližnic ni do oblikovanja zdrave in stabilne Evropske monetarne unije. Drugič, Evropska monetarna unija je sestavni del pogodbe. To od vseh relevantnih organov in akterjev zahteva, da konstruktivno poskušajo izboljšati njeno delovanje, ne samo na ravni unije, ampak tudi na nacionalni ravni. To zahteva popolno izvajanje pogodbe, obenem pa ne moremo trditi, da si ne želimo tesnejše unije, kakor je omenjeno v prvem členu pogodbe. To bi bilo nekonsistentno. In tretjič, poglobljeno integracijo na evroobmočju moramo dopolniti z napredkom na področju demokratične legitimnosti in odgovornosti. Nobenega dvoma ni, drage kolegice in kolegi, da ste vi, poslanci v Evropskem parlamentu, neposredno izvoljeni predstavniki državljanov Evropske unije. In vi boste še naprej odigrali osrednjo vlogo na področju politične unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa vprašanje, kot običajno naj vse spomnim, da bi morali tako vprašanje kot odgovor poskušati, poskušati strpati v pet minut, če boste imeli predolgo vprašanje, bo odgovor krajši. Najprej Jean-Paul Gozes, v imenu Eles, prosim. Merci, madame la présidente. Monsieur le président. Hvala lepa, gospa predsednica. Predsednik, dovolite mi, da spregovorim z vami zelo jasno in na enostaven način. Veliko stvari ste zelo previdno že razložili. Ko pa se pogovarjam s svojimi državljani, to ni razumevanje, ki ga imajo. Razmere glede finančne krize ali glede razmer v Evropi so take, da so zmedeni. Rad bi vas vprašal, kdaj bomo končno začeli delovati ne bomo samo govorili in bomo zagotovili verodostojnost do naših državljanov, trgov in podjetij, kajti trgi ne potrebujejo radikalnih sprememb vsak dan, potrebujemo trajnostni program dolgoročno gledano. In druga pripomba, to ima opravka z bančno unijo. Leta 2010 smo želeli imeti pravo bančno unijo s finančnim nadzorom, čez mejnim nadzorom zelo močno Evropo z odločnim organom. Gospod Garcia Magajo, ki je bil takrat poročevalec, je podal nekaj zelo zanimivih predlogov. Pa jih nismo sprejeli in sedaj še vedno govorimo o bančni uniji. ECB bi naj nadzorovala vse skupaj v evroobmočju. Kako boste zagotavljali svojo neodvisnost, ko boste pa imeli vlogo nadzornika pri tej vlogi, pa si boste morali umazati roke, če smem temu tako reči. In boste morali se torej ukvarjati tudi s političnimi razmerami. Pa tudi morali boste imeti subjektiven pregled nad bankami. Uh, Hvala lepa. Da, zastavljate pravo vprašanje. Kdaj bomo prišli k dejanjem? Mislim, da je to ključno vprašanje, ki ga je potrebno zastaviti. Vprašanje je sledeče. E, oprostite, odgovor je sledeč. Začeli smo. Kot sem že dejal v vodoma, je veliko vlad v Evropski monetarni uniji že začelo s svojimi reformnimi programi dejal sem že, da če primerjamo svet danes s tistim pred šestimi meseci novembra lani, ko smo bili najbliže veliki, veliki kreditni nesreči, potem moramo reči, da je svet popolnoma drugačen. Veliko napredka smo dosegli, tako kar se fiskalne konsolidacije tiče, pa tudi kar se tiče strukturnih reform. Zakaj torej ne, to še ni obrodilo sadov, oziroma vsaj nekatere države še niso dosegli pravih rezultatov? Dva razloga sta. Prvič, to je povezano z dejstvom, da so se reforme šele začele. Po veliko letih, ko smo imeli napačno politiko v teh državah, torej ta zagon dejavnosti je nedaven. Drugič, veliko, je bilo sedaj prevedenega v zakonodajo, sedaj pa je potrebno to izvesti. Tretjič, kar se fiskalne konsolidacije tiče, tukaj se nam mudi. Vlade osredotočajo fiskalno konsolidacijo na povišovanje davko. To je najenostavnejša stvar, ki jo lahko storite, če ste v naglici ne gre pa toliko za zniževanje izdatkov zdaj, ko zadeve niso več tako nujne, pa bo lahko fiskalna konsolidacija spremenjena. Šlo bo lahko v smeri zniževanja izdatkov in manj davkov. To je gotovo eden od razlogov, zakaj nekatero držav še ne vidijo rezultatov in so njihova gospodarstva v recesiji. Tretjič ali četrtič kar se tiče strukturnih reform, tudi te so se šele začele. In nekatere te reforme so že dale prednosti. Kratkoročno gledano, naprimer, na trgu proizvodov se je povečala konkurenčnost, nekatere druge reforme pa bodo potrebovali še nekaj časa. Potrebno bo še nekaj časa za prave rezultate. Nekatere od težav pa niso nujno povezane z nacionalnimi vladnimi organi. O tem smo se pogovarjali že na zadnjem sestanku v tem odboru. Povezane so z jasnostjo trajnostne vizije Evropske monetarne unije in štiri glavni elementi, ki izhajajo sestanka sveta, so prvi korak temu, da bi ta koncept postal bolj jasen. Zato če gledamo z tega vidika, je bil svet precejšen uspeh. To je bil prvi korak, ne zadnji. Hvala lepa. No, no, no. Just, you know, se opravičujem, um, sem eh, vas zmotil. So, ne, ne, samo pomislil sem, da ste res imeli malo časa za odgovore. Tako pa če teh pet minut imamo. Sedaj pa Arlene McCarthy. Da, seveda, to so zelo pomembna vprašanja tudi za javnost. Predsednik, zdi se mi, da šepamo iz enega skandala na bančnem področju v drugega, kar eh, spodkova vredostojnost evropskega sistema. Mislila sem, da bo ECB upravila boljše delo. Zato bi vas rada poprašala, kaj ste storili glede vsega, kar se dogaja in glede na tega, gre na to, kar smo videli danes v Financial Times, da če ne bi bilo te manipulacije, da bi to pomenilo kolaps bančnega sistema, tudi če se gledamo Barclays. Ali je prav, da manipulirate z obrestmi in dajete trgu napačne informacije, potem pa tisti, ki se izposojajo, za to plačujejo ceno? Hvala lepa. Mislim, da je odgovor na veliko vaših vprašanj ne. Samo glede na časa bi rad povedal sledeče. Dali ste, da si bi želeli, da bi ECB upravil boljše delo. Jaz tudi, jaz tudi upam, da se bo to zgodilo. Težave pa so v tem in strinjam se z vami, kajti to je bil šok. Seveda lahko sedaj govorimo o tem, veliko je preiskav na obeh straneh Atlantika. To je postopek, ki bo zelo dolgotrajen in bo imel veliko nadaljnih razvojev. Vendar pa to, kar lahko vidimo sedaj, če gledamo na to iz Frankfurta, je, da je na začetku bilo nekaj težav z upravljanjem. Upravljanjem bank, ki so nudile podatke in upravljanjem bank, ki so ustvarjale primerjalne kriterije, ki so jih potem uporabili v celotnem finančnem sistemu kot sam temelj, na, katemer je, na katerem so potem temeljile ostale transakcije. Ta vprašanja bodo podrobno predelana, prepričan sem, tudi strani organov za nadzor. Druga vprašanja verjetno že poznate odgovore, vendar pa mislim, da ni prav, skušati prevarati ljudi. Bančni sistem. Vedno znova skušamo reševati bančni sistem za vsako ceno. Uh, Nisem prepričan, ali je to povezano z reševanjem bančnega sektorja. Ne, mislim, da ni prav reševati bančnega sektorja za vsako ceno in eh, žrtvovati državljane eh, različnih držav. Razen, če si želite finančno stabilnost. Če uničite finančno stabilnost, potem bo cena, ki jo bomo morali plačati, še višja za vse. Tako da moramo torej najti pravo ravnovesje, potem najti srednjo pot med obema skrajnima. Ne želimo uporabljati davkoplačevalskega denarja, seveda istočasno pa si želimo finančne stabilnosti in zato moramo imeti režim reševanja in sklade za reševanje. Moramo biti sposobni sistemsko reševati zadeve, ne da bi uporabljali davkoplačalski denar. Istočasno pa moramo tiste strani institucij, ki so ki zagotavlja finančno stabilnost, ohranjati finančno stabilnost. Naj vas spomnim, da niste odgovorili na vprašanje Žan Paula Kozeza, bančna unija in kako boste ohranili neodvisnost kot nadzornik, kar se tiče upravljanja politik. Mislim, da ste govor že nakazali v odgovorih Arlin. Morda lahko sedaj še dopolnite. Da, se upravičujem. Zelo podobno vprašanje ste zastavili že na Pogozes. K temu se bom vrnil. Torej, razmišljamo o tem, kako bi lahko torej imeli ta, kako bi lahko spostavili ta novi nadzorni sistem. Imeli bomo predlog komisije v posvetovanju z Evropskim parlamentom in z Evropsko centralno banko. To bo predlog komisije. Zakaj odkimavate? Se pravi, čujem bom končal. Gospod predsednik, v dokumentu sveta je zapisano, da bo svet sklepa o tem. To je lahko počeno 136. In eh, to velja lahko samo za evromoče in parlament ni udeležen. Da, res je. Vendar pa komisija je tista, ki podaja predloge. Ko to pravim, pa seveda moramo v tem predlogu imeti določena načela. Če se vrnem na svet, mislim, da je bil vrh prvi večji korak naprej in zavezanost vodi, da bomo imeli uspešen nadzor, je bila trdna. Zato mislim, da moramo od komisije pričakovati odločen predlog tak predlog, da bo ECB lahko izvrševala svoje naloge z učinkovitostjo, neodvisnostjo in ne, da bi tvegala svoj ugled. To je tisto, kar vsi pričakujemo. Imamo pa še druga vprašanja, ki jih je potrebno upoštevati. Biti moramo sposobni najti dogovor, kjer bomo ohranili našo neodvisnost tudi z nadzorom. Istočasno pa ne smemo pozabiti, da 14 od 17 guvernerjev za mizo ECB je nadzornikov. Torej, obstaja zelo veliko sinergij in to lahko tudi sam povem, saj sem bil guverner Banke Italije in sem opravljal nadzor na to institucijo. Enako je tudi v primeru Francije, naprimer in tudi veliko drugih držav, 14 od 17, torej sinergije obstajajo. Tako da bi rad dejal, da moramo skušati najti točno tisto, kar bo omogočilo ohranitev neodvisnosti, kar bo onemogočilo konflikt interesov, istočasno pa bo zagotavljalo učinkovit nadzor in sinergije z vseh strani. Ne pravim, da bo to enostavno storiti, vendar pa konec koncev je to tisto, kar je veliko držav že storilo, kar so same storile že v preteklosti. Tako da to ni kaj novega. Prav tako naj povem še nekaj. Znanje, izkušnje, tradicija, zgodovina, institucije. Vse to glede nadzora je na nacionalni ravni. določbe, ki bi lahko videle ECB v središču, bodo morale temeljiti na nacionalnih nadzornikih. To je tudi zelo pomembno. In potem končno na tiskovni konferenci prejšnji teden smo tudi izpostavili to. Vse to pomeni več pooblastil za Evropsko centralno banko. Z večjimi pooblastili pa moramo zagotoviti tudi večjo demokratično odgovornost, večjo preglednost v smislu, da gre za nove dejavnosti in da moramo biti demokratično odgovorni in pregledni. In zato se bomo zavzemali. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj pojasnim poslancem. Dobili smo že odobritev, da pripravimo poročilo na lasno pobudo glede na sklepe sveta. O tem se bomo pogovarjali na sestanku koordinatorjev jutri. Torej, posvetovanje se je na določen način že začelo in tako bomo lahko podali naše prve prispevke. Sedaj pa vprašanje Wolfa Klinca. Gospod predsednik, pozitivno odziv trgov na prejšnji teden je pozitiven premik je mimo. Sedaj se je začel skepticizem in sedaj moramo razviti bančno unijo tudi z nadzorom. Razviti moramo reševalne mehanizme in tako dalje. To pa traja predolgo. Evromoče ne bo imelo dovolj časa, da to doseže. Glede na te okoliščine, ali bi lahko si predstavljali, da bi ECB storila drzne korake, lahko bi, naprimer, vključili tudi obveznice ali delnice izven evroobmoča, bi lahko potem refinancirali ESM kot banko, čeprav vem, da ste to vedno zavračali v preteklosti. In ali bi lahko morda končno zagotovili tudi, da bi banke plačale svoje kredite? Ne. V gotovini temveč, da bi torej to pokrili drugače, kot predlagajo francozi. Hvala lepa. Kot je predsednica že dejala, škoda je, da so tako poglobljeno vprašanje omejena s petimi minutami. Lahko pa povem sledeče. Kot vsi prvi koraki je vrh prejšnji teden bil uspešen pri tem, da je navedel cilje. Istočasno pa je sprožil tudi zelo veliko vprašanj. Vse toliko kot ciljev. Po eni strani bi bilo preveč pričakovati polne odgovore glede načrta, ki je bil prvič predstavljen na vrhu. Mislim, da je nekaj skepticizma neotemeljenega. Naprimer, danes sem prebral v zelo zanimivem članku, da je bančna unija napačna začetna pot, ker tega ni mogoče doseči. Počakajmo, pa bomo videli. Mislim, da to lahko dosežemo, to bomo dosegli in prvi korak je nadzor. Drugič. To je napačno pot, ker ne bo izvedeno pravočasno. Tukaj moramo soditi zadeve po prizadevanjih vseh vključenih v postopek. Sam lahko povem, da so vse strani zelo delovne in pripravljajo predlog. Ta bi naj bil pripravljen do jeseni. Tukaj, kar se tiče nadzornikov. Seveda pa se tudi zavedamo, vsi udeleženci v tem postopku, da govorimo o trajnostni izvedljivosti, trajnostnem preživetju evromoče. In vsi seveda vedo, kako pomemben je čas. Vsi vedo, da časa ni na pretek. Zato moram reči, da sem sam nekoliko bolj optimističen kot večina pripomp, ki smo jih slišali po vrhu. Razmere so zapletene. In ko se vse skupaj še bolj zaplete, je potem seveda tako, da, da obstaja zelo veliko rešitev. To pomeni, da imamo zelo veliko zanimivih zamisli, ki si jih želimo ogledati. Nekatere teh zamisli so bile v preteklosti že uvržene, druge se vedno znova pojavljajo. Lahko pa povem sledeče. Evropska centralna banka bo znotraj svojega mandata in brez povečevanja tveganja za svojo bilančno soto storila, kar je potrebno za to, da bi zagotovili izpolnjevanje mandata, torej stabilnost cen na obeh stranih, na vseh stranih za celotno evromoče in potem tudi kot stranski proizvod finančna stabilnost ECB. Mislim, da sem to že zadnjič povedal v tem odboru bo ohranila likvidnostne ravni odprte za vse banke v evroobmočju. Naj tudi povem, da si bomo gledali vse zamisli naše osebe, stalno išče ukrepe, ki bi lahko rešili trenutno krizo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod predsednik. Gospod predsednik. Če bo bančna unija kadarkoli zaživela, potem želite vi in nekateri voditelji zagotoviti pomembnejšo vlogo za ECB vi ste del kvarteta z Hermanom Van Rompojem in dejali ste, da moramo nekaj storiti za to, da premostimo demokratični primankljaj v Evropski uniji. Zdi se mi, da je to nezdružljivo, kaj ti ECV je že sedaj najbolj samostojna centralna banka od vseh na svetu. Sploh niste pregledni, nobenega nadzora ni nad vami. Če bo torej po vaše, bomo potem šli po poti, da bo Evropska unija postala neke vrste kitajski režim. Potem tam sta kitajska vlada in režim tisti, ki določa monetarno politiko, tukaj pa bo drugače. Vi kot predstavnik centralne banke boste določali, kako bomo delili dobičke med kapitalom in delom. Določali boste, kako veliko vlade in gospodarstva bomo spustili in koliko bomo povezali. Mislim, da to presega vaš mandat. Kako naj potem mi vam zaupamo še več odgovornosti in manj oziroma nižjo stopnjo odgovornosti do drugih? Zanima me, kako to uskladite. 129. člen pogodbe že sedaj omogoča, da spremenite ECB in da te podatke in informacije posredujete nam. Predlagam, da to tudi storite, preden vam damo več pristojnosti. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ne želimo si več pooblastil. Ne, ne, gre za prvi korak. Ne. Evropski svet je zahteval nov nadzorni mehanizem je zahteval uporabo specifičnega člena pogodbe. Mi ne zahtevamo več pooblastil. In jasno sem povedal, kateri so pogoji, kako bi naj dobili več pooblastil. Če tega ne bo, potem lahko pozabimo na več pooblastil. Slabo je, če kaj ne opravimo dobro. In drugič, mislim, da se ne morem z vami strinjati. Mislim, da smo pregledni, zelo pregledni smo. Že samo to, da sem danes tukaj, je znak preglednosti. Preglednost ECB, ja, kažejo tiskovne konference, brošure, zelo veliko publikacij, govorov, člani uprave ECB -ja so tudi zelo odprti. Če imate kakšen predlog, smo seveda pripravljeni to sprejeti, lahko smo še bolj pregledni pregledni glede ESP -ja in kako ste analizirali nekatere proizvode. Da. Ne, izvoljeni smo. Takšna je pogodba. Če želite, da bi bili izvoljeni, morate spremeniti pogodbo. In končno. Predsednica, pustite mu odgovoriti, preden zastavite še nadaljne vprašanje. Tako ne bomo delovali tukaj v našem odboru. Torej, naj odgovorim še na zadnje vprašanje. Predsednik ECB-ja, pa ne samo predsednik, tudi guvernerji nacionalnih bank, pogosto govorijo o stvarih, ki, so, ki se zdijo izven finančnega okvirja, oskega finančnega okvirja, ki bi ga naj obvladovali ne morem govoriti v imenu drugih, lahko pa govorim v, imenu, v svojem imenu. V običajnih razmerah, ko nimate neravnoteži tekočih računov, ko ni razdrobitve evromoče, ko ni potrebe po strukturnih reformah in tako bi še nadaljeval, ko so proračuni uravnoteženi, ko je fiskalna politika trdna, Potem je naš mandat zagotavljanja stabilnosti cen za evroobmoče nekaj, kar hkrati zagotavlja tudi finančno stabilnost. Če pa potrebujemo finančne strukturne reforme, če imamo razdrobite evroobmoče, potem se lahko grozi finančna stabilnost kot stranski proizvod. Zato je glas ECB vedno bolj pomemben na področjih, ki se morda ne zdijo povezana s tradicionalno monetarno politiko. Zato mora predsednik ECB govoriti o določenih vprašanjih, naprimer o potrebi, da imamo trdne javne finance. Zato ne gre za to, da uživamo v tem, vendar pa to moramo storiti. Rad bi dočakal dan, ko boste govorili o kompenzaciji bankirjev. Razočaral vas bom, kar nekajkrat sem govoril o tem. Tako kot eh, predsednik eh, Banke Italije, pa tudi kot predsednik Evropske centralne banke, o tem sem govoril kar nekajkrat. Ne samo to, spraševali ste tudi o tem, kako bi naj dobičke razdelili med delničarje. Ja, pravite, da moramo znižati plače. To je vse, kar pravite. Se pričem, to ni dialog med eh, Filipom Lambercom in predsednikom ECB-ja. Celoten odbor sodeluje. Torej, Filip, prosim, počakaj. Sorry, but, uh... Se upravičujem, mislim, da sem razložil, zakaj govorimo tako, kot govorimo, če nimate ravno teženih tekočih računov, potem je potrebno spet je ukrepen za to. ECB to pravi. K, Naslednja je K. Prosim. Hvala lepa. Se upravičujem, gospod dragi, da sem nekoliko pozna. Povedali so mi, kakšni so bili vaši odgovori in kakšne so bile vprašanja, tako da upam, da ne bom podvojevala in zastavila vprašanja, ki so že bila zastavljena, kar se bančne unije tiče. Ima seveda to posledice tudi za evroobmoče in potem tudi za ostale države EU27. Rada bi vaše pripombe, kaj menite, kakšni so ti vplivi in kakšni bodo rezultati glede na skupni trg za finančne storitve, če bomo imeli bolj trdno bančno unijo 27. Ne, one... Mislim, da se dotikate zelo kompleksnega vprašanja. Naj pa najprej povem sledeče. V bančni uniji o centralizaciji nadzora razpravljamo zaradi razmer, v katerih se je znašel evro in ne zaradi razmer, v katerih je EU. Ne pozabimo. Veliko naših besed je povezanih z evromočem. Seveda pa se strinjam z vami, da moramo to storiti, hkrati pa ohraniti enotni trg. Doseči moramo oba cilja, kajti sicer, če bomo izgubili pri enem, bomo oslabili evro, pa tudi enotni trg in če bomo oslabili enotni trg, lahko oslabimo evro. Pripričan sem, da lahko to storimo in eh, predlog komisije, sem pripričan, bo pošteval oba cilja. Hvala lepa. Thank you, uh, Mar- Hvala lepa. Sedaj pa Mariza Matjas. Eu volto aqui à questão... Hvala lepa. Gospod predsednik, vračam se na vprašanje, ki je bilo zastavljeno na začetku. Še prav posebno glede na 0,5 odstotno znižanje obresne mere. To ste omenili kot nekaj, kar gleda v prihodnost. In S tem se ne strinjamo v celoti. Še prav posebno, če si ogledamo zelo daljno prihodnost. Zato bi se rada vrnila na to. Gospod predsednik, dejali ste, da je ta ukrep bil spred zato, ker smo stabilizirali inflacijski pritisk. Leta 2011 smo tudi nadzirali inflacijo, pa je ECB povišala obrestno mero dvakrat. To je prispevalo poslabšanju recesije v veliko državah Evrope. Glede na to bi vas rada vprašala sledeče. ECB je morala kar nekajkrat spremeniti svojo strategijo, se prav posebno, kar se tiče referenčnih vrednosti. Glede na to, da okrevanje gospodarstva ni in mislim, da ga tudi ne bo kmalo, ali menite, da bi obrestne mere morali zniževati še naprej, srednje in kratkoročno gledano, kajti to ima lahko posledice tudi dolgoročno. Zakaj tudi ne negativne obrestne mere, še prav posebno v časih krize, v katerih smo? Se vam to zdi sprejemljivo za dosego svojih trajnostnih ciljev, še prav posebno za srednje evropske države in za tiste države, ki imajo bolj integrirano gospodarstvo. Potem omenili ste tudi portugalsko, dejali ste, da je portugalska na dobri poti izpolnjevanja svojih ciljev, kar se tiče proračunske discipline. Sedaj vas sprašujem in tu bom zaključila. Če bomo imeli ustrezen bančni nadzor, ali menite, da bi potem lahko se odrekli nekaterim strukturam na nacionalni ravni, tudi na portugalskem? prosim, da se držite časa za govor eno minuto. Hvala lepa. Kaj je bilo zadnji del vašega vprašanja, tisto v portugalski? Zadnji del mojega vprašanja je bil povezan z naslednjim. Če bi imeli bančno licenco, nekakšen sistem stabilnosti z bančnimi licencami, ali bi se potem s takšnim eh, sistemom lahko izognili sistemu, ki sedaj velja na portugalskem in drugih državah, ki se mora držati pravil trojke. Hvala lepa. Torej, z novim povečanjem obrestnih mer in z eh, poglabljanjem recesije. Deloma je recesija, ki smo jo priča danes, stranski, stranski proizvod nečesa, kar se je začelo lansko leto, avgusta ali septembra. V glavnem je bil upad posojil, nekaj, kar se je zgodilo v drugi polovici lanskega leta. Do tega upada je prišlo iz dveh razlogov najprej potreba po financiranju bančnega sistema v prvem delu tega leta. Šlo je za 230 milijard evrov obveznic v prvem četrtletju eh, tega leta in 300 milijonov evrov oziroma vrednost 300 milijonov obveznic v začetku letošnjega leta do septembra ali oktobra je veliko bank nehalo posojati denar, kajti zbale so se, da ne bodo zmogle se odzvati na te potrebe po financiranju. Zato smo začeli z temi ukrepi LTO. V glavnem je so nastale razmere, nastale ne zaradi previsokih obrestnih mer, ampak zaradi upada posojil. Drugič, prišlo je do razkrajanja območja evra, ki ni omogočalo, da bi sredstva krožila iz ene države v druge. Vse to je privedlo do trenutne situacije. Inflacija se sedaj giblje v smer stabilnosti cen, vsaj srednjeročno gledano. In zato se nam je zdelo pametno, da bi na zadnjem svetu guvernerjev znižali uh, obrestno mero. Um, ali bi morali narediti več, ne vem. Moramo razmisliti o tem, kakšne so razmere, kakšni so potrebni razvoj in potem bomo sprejeli odločitev v svetu guvernerjev. In pa še zadnje vprašanje v zvezi z Portugalsko. Velja to, kar sem povedal že prej v okviru naših pristojnosti počnemo vse, kar je možno za to, da bi izboljšali razmere v območju evra, da bi zagotovili stabilnost cen za vseh vidikov. Hvala lepa. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. Draghi, for joining us. Sam poterho. Hvala lepa in pa hvala gospodu Dragiju. Um, po zadnjem vrhu je prišlo do veliko zmede, do obtožb uh, in do nejasnosti glede tega, kaj je bilo sprejeto in kaj ni bilo. Uh, te obtožbe se sedaj premikajo od ene strani do druge. In spet je učinek pozitivnih odločitev, ki so bile sprejete, trajal približno 48 ur. Torej, v tej trenutni situaciji. ko vsaka izjava majhne severne države ali pa večje južne države lahko izniči vse pozitivne učinke, kakšne konkretne ukrepe ima še na razpolago Evropska centralna banka za to, da bi ponovno spostavila zaupanje eh, v evro območje? Oziroma ali bo ta situacija, ki traja že štiri leta, trajala še štiri leta dlje. Um, Pravilno ste omenili to, kako so različni udeleženci tolmačili zaključke sveta. In prav imate. Vrh je nek proces, ki ima tudi neko svojo verodostojnost iz cele vrste razlogov. Udeleženci so namreč na najvišjih položajih, na najvišjih političnih položajih v naših državah. Vrh pa ima verodostojnost samo, če udeleženci vrha kasneje ne podajajo idej, ki bi spodkopavale sklepe, ki so bili sprejeti na vrhu. To velja za vse odeležence. In to je tudi bistveno za nadaljen razvoj razmer. Pripričan sem, da se bodo v prihodnje razmere v primerjavi s preteklostjo izboljšale. Eh, jasno je, da ECB lahko prispeva k verodostojnosti, k zaupanju. Eh, ampak eh, dejansko pa Evropska centralna banka ne more rešiti vseh problemov. Naša bistvena naloga pa je to, da ohranjamo verodostojnost in to pomeni, da moramo narediti vse, kar se nam zdi prav, da to počnemo skupaj, da delujemo dosledno. In da ne prisegamo naših pristojnosti. nič ne bomo pridobili s tem, če bomo zahtevali od eh, kakšne evropske institucije, da preseže, da preseže svoje pristojnosti. To bi prej uničilo verodostojnost te institucije, kot pa bi jo okrepilo. In to bi prav gotovo škodilo verodostojnosti Evropske unije kot takšne. Zato moramo ostati pri naših mandatih. To pomeni, da moramo dolgoročno gledano strmeti k stabilnosti cen. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke Pablo Zalba. Hvala lepa, gospa predsednica, predsednik Dragi. Kakor vemo, je izid zadnjega evropskega vrha predstavljal pomemben korak k bančni uniji in pa gospodarski in pa monetarni uniji. No, mi branimo Evropsko eh, torej bančno unijo na eh, podlagi treh točk in sicer gre za nadzor, za sistem jamstva vlog in pa za sklade za reševanje. Eh, torej, glede tega se strinjamo. Še nekaj pa je treba pojasniti v zvezi z centraliziranim nadzorom. Sklepi sveta so jasno nakazali, da bo prišlo do tesnejšega sodelovanja z Evropsko centralno banko in da bodo v zvezi s tem kmalo podani predlogi komisije. No, če je Evropska centralna banka pristojna za nadzor, me zanima, kakšno je vaše mnenje o sodelovanju med Evropsko centralno banko in banki, ki niso del območja evra. Seveda se želimo izogniti škodi monetarne unije. Zanima me, katere banke naj bi nadzorovala. Sem mm, vse izmed njih ali samo sistemske in čezmejne banke. In pa v zvezi z eh, reševalnimi svežnji me zanima, kakšno, kakšna banka se, kakšna schema se tukaj ECB zdi najprimernejša za te reševalne svežnje? Hvala lepa. Pravzaprav ste zastavili vsa težka vprašanja. Težko je odgovoriti na ta vprašanja, saj se je proces šele začel. Ampak rekel bi, da obstaja ta dve teoriji o tem, koliko bank naj bi nadzorovali. Pravzaprav obstajajo tri teorije. Ena pravi, da bi morali nadzorovati samo čezmejne institucije, ki so sistemsko pomembne. Tiste banke, ki bi v primeru propada vplivale na celotno Evropsko unijo. Druga teorija pravi, da sistemsko pomembne institucije niso samo tiste, ki so čezmejne narave, ampak tudi nekatere domače večje institucije. In da bi tudi te morale biti podvržene nadzoru, ki presega samo nacionalni nadzor. Um, prva teorija potem tukaj pravi, ne, ne, ne, tukaj se moramo izogniti uh, izkrivljeno konkurence in zato bi morali nadzorovati kar vse banke. To je tretja teorija. Torej, teh 6000 bank ali kolikor, kolikor, kolikor, kolikor že pač. Torej, pri nadzoru se moramo vedno zavedati tega, da se bomo morali zanesti na nacionalne nadzornike, tako da ne začenjamo z ničle. Sedaj imamo že toli, vse toliko nadzornikov, kakor imamo bank, verjetno jih je še več kot 6 tisoč v celotnem območju evra. Zato moramo vedeti, da ti organi že obstajajo, da so opravljali svoje delo tudi že do sedaj, ponekod bolj uspešno, ponekod manj uspešno, ampak Takšno je pač naše izhodišče. Če stvari ne delujejo dobro, potem jih je potrebno izboljšati. No, zakaj želimo centraliziran nadzor na višji ravni kot eh, na nacionalni ravni? Eh, torej, želimo, da bi bil, eh, mislimo, da bi bil takšen nadzor močnejši za večje banke. Dobro, lahko je vaš argument ta, da manjše banke lahko nadzorujejo nacionalni nadzorni organi, ki bolje poznajo te regionalne banke, kot pa nekdo, ki sedi nekje izven meja dotične države. Torej, te tri teorije si sedaj, sedaj preučujemo, ampak pripričan sem, da, trenut, da bo trenutna ureditev in pa prihodnje ureditve omogočila najboljši odziv včasih eh, zastavljate vprašanje, ko da se opcije med seboj izključujejo, ampak že sedaj imamo toliko različnih možnosti, ki so prerasporejene po celotni Evropski uniji, da lahko za vsemi skupaj resnično dosežemo najboljši možni rezultat. Sedaj pa v imenu SND Udo Bulman. Trend, uh, eh, predsednik Dragi, Evropski mehanizem za stabilnost naj bi po besedah šefov vlad in držav prevzel več nalog, postal naj bi bolj aktiven. Istočasno pa sredstva ostajajo omejena. Približno 400 milijard naj bi bilo še v tem uh, skladu. Uh, In to je manj kot pa letni volumen financiranja za Španijo ali Italijo. Sklad, ki bi naj prevzel več nalog, ima pa hkrati omejena sredstva. Ali to prisporočilo trgom predstavlja del rešitve oziroma ali to predstavlja del problema? Drugo vprašanje. Nemški ki svet modrecev, torej ti gospodarstveniki, ki spremljajo gospodarsko situacijo, so po vrhu 5. julija spet predložili mnenje, kjer se zauzemajo za pakt o vzajemnosti dolgov. To bi naj bila neka pomembna, to bi naj bil nek pomemben dolgoročni ukrep in sicer menijo, da bi takšen pakt, če bi bil pravilno oblikovan takšen, da ne bi bil ne v nasprotju z nemško ustavo, ne v nasprotju z evropskimi e, bankami. Če bi dobili takšno ureditev takšnega pakta oziroma sklada, ali bi se zauzeli za to možnost? Hvala. Ja, najprej moram povedati, da moramo razmišljati o kombiniranih sredstvih ESF in pa ESM. Gre približno za 8 tisoč e, milijard. 800 uh, milijard. Se pravi, tukaj je znesek dejansko drugačen, ampak prav imate. Velikost zneskov je pomembna. Ampak še pomembnejša je pa učinkovitost teh sredstev. Če si ogledamo naše izkušnje z, evropskim, z ESF, Torej, ta je bil oblikovan približno pred dvema letoma in uh, obseg sredstev takšen, takrat ni bil takšen, kot bi si ljudje želeli. Spet pa ni bil znesek tako majhen, kot se zdi danes po dveh letih. Seveda je količina sredstev zelo pomembna, ampak eh, kot sem že povedal, še pomembnejša je učinkovitost teh sredstev. In izkušnje, ki smo jih dobili na podlagi ESF, eh, kažejo na to, da je bil ta mehanizem oblikovan na ta način, da ga je bilo težko uporabiti. Zato so zadnji koraki tako pomembni. Dejansko je ESM in pa ESF postal bolj prožen in s tem bolj praktičen za uporabo kot prej. Lahko imaš velik začitni zid, ampak če je ta urejen na ta način, da ga nihče ne more uporabiti, potem ti ta zid ne služi ničemor. Sedaj je vse skupaj oblikovano na bolj praž, prožen način, predvidena je, je možnost neposredne dokapitalizacije bank, samo seveda, če je vzpostavljen nadzor. Uh, to mora biti seveda tudi podvrženo določenim pogojem, gre za posebno pogojevanje, ampak pogoji so. Eh, potem ESF eh, e je sedaj, eh, tega sedaj možno uporabiti tudi pri tržnih ukrepih, in seveda tudi tukaj pod določenimi pogoji. Prej ste povedali, da so iz vrha išle najrazličnejše izjave in tolmačenja. Zato moramo jasno povedati, da je ISM e um, sicer sedaj bolj prožen, ampak še vedno pa morajo biti za njegovo uporabo izpolnjeni določeni pogoji. Sedaj imamo torej teh 800 milijard, ki jih bomo uporabili na ta način, da se ne bo nujno povečal državni dolg države. In to je zelo pomembno. Odločitve, ki so bile sprejete na zadnjem vrhu, so prvič skušale razdreti to povezavo med bankami in pa javnimi financami. Ljudje bi sicer lahko rekli, dobro, niste naredili dovolj. Gotovo bi lahko naredili več, ampak to je bil vsaj prvi korak, zato sem zadovoljen z rezultati vrha. Hvala. Aha, še ta svežen uh, za reševanje. Ja, reševalni svežen in podobne predloge. so takšnih, da jih ne moremo oceniti na izoliran način vsak predlog, ki predlaga vzajemnost dolgov, prevzem dolgov druge države, mutualizacijo teh dolgov, vse to moramo oceniti po pravilnem vrstnem redu. Nekako postopoma stremimo k fiskalni uniji. Ampak fiskalna unija se ne more razviti iz unije transferjev. To je šele cilj. Mm, vse skupaj moramo gledati v perspektivi unije, kjer bodo države pokazale, dokazale, da so sposobne stati na lasnih nogah brez zunanje pomoči. To je smisel vsega skupaj. ta predlog in tudi drugi predlogi so zelo inteligentni, ampak moramo jih oceniti po pravilnem vrstnem redu, ne pa vsakega posamezno. Hvala v imenu Alde. Tremosa in Parcels. Hvala lepa, predsednik Dragi. Govoril bom angliško. Prvo vprašanje kot ste spoznali, dokapitalizacija španskih bank ni imela zaželenega učinka na realno gospodarstvo, ko gre za ceno posojil in pa za gospodinstva. Kako bi lahko izboljšali učinkovitost monetarne politike v Španiji? Drugo vprašanje. Če razmislimo o dokapitalizaciji španskih bank z javnim denarjem Evropske unije, kakšni bi bili pogoji, zato, da bi odločili, da mora neka banka zapreti svoja vrata. In če dopolnim vprašanje Filipa Lamberta, ko govorimo o preglednosti, kdaj bo Evropska centralna banka objavila zapisnik eh, zasedan eh, sveta guvernerjev, kako to počnejo naprimer Švedska, Angliška ali pa še nekatere druge centralne banke. Hvala za vaša tri vprašanja najprej ste me vprašali o LTRO. Like, I, I sort of... um, sam bi vam odgovoril na bolj splošen način. LTRO so bili kritizirani iz dveh razlogov. Prvi razlog ste že omenili v vaši implicitni kritiki, zakaj LTRO namreč ni dosegel realnega gospodarstva, zakaj ne morete zahtevati od bank naj ukrepajo tako, da bi lahko posojila, ki ga poceni dobijo od ECB, eh, usmerile v realno gospodarstvo. To je bila ena izmed kritik. Druga kritika je bila skoraj da nasprotna. Rekli ste, ne morete neposredno kupiti obvezni, zato financirate banke za nizkimi obrestmi, tako da bodo one lahko kupovale državne obveznice in na ta način se izognete uh, členu v pogodbi, ki prepoveduje neposredno financiranje. Ampak obe kritiki imata nekaj skupnega. Dejansko bankam lahko rečemo, kaj ne počnejo z denarjem, ki si ga izposodijo od Evropske centralne banke. Obe kritiki predpostavljata, da lahko denar usmerimo in povemo bankam, kaj mora narediti z temi sredstvi. To žal ni mogoče. to je težko doseči že na nacionalni ravni, prav tako to ni uh, zaželjeno zaradi dogoročnih posledic. Prav gotovo pa je zelo težko to narediti na evropski ravni. To ni zaželjeno zaradi dogoročnih posledic. Dobro, lahko bi to naredili, če bi to eh, imelo samo kratkoročne posledice, ampak dogoločno gledano to ni zaželjeno. Naj vam podam konkreten primer. V 70-ih letih uh, smo v Italiji imeli koncept totalnega notranjega uh, kredita, posojil. Centralna banka je odločila o tem, koliko posojil naj dobi vlada uh, po subs, z subvencijami, koliko posojil naj bi šlo v zasebni sektor in koliko posojil naj bi šlo v nek drug del. Ta sistem je povzročil da banke niso imele dovolj sredstev, eh, potem eh, imeli so politiziran proces eh, dajanja posojil in pa zelo visoko stopnjo inflacije. Zato se mi to dolgoročno gledano ne zdi vzdržno. Ampak tudi, če bi se nekdo odločil za to pot, bi moral najprej biti sposoben nadzorovati posamezne banke Evropske unije. Na to LTRO je v, zadn, v zadnjem uh, sklopu zajel 800 bank. Uh, in potem bi morali pri vsaki individualni banki doseči naj denar, gre ravno tja, kamor si želimo. In to je zelo težko doseči. Naj dodam še nekaj. Ideja o tem, da bi posredovali pri tem, ko Evropska centralna banka posodi denar eh, bankam, to ni zaželjeno, bilo bi pa možno, če LTRO ne bi predstavila posojila vsem evropskim državam. Ampak to ni res. Nekatere banke, ki so si sposodili od ECB, so dejansko ta denar potem posodile uh, podjetjem, majhnim in srednjim velikim podjetjem, realnemu gospodarstvu, in to je potem povzročilo neko spremembo. Po drugi strani, v drugih državah je pa to se zgodilo sočasno z globokim upadom posojil. Razlog za to so lahko, lahko določene nacionalne ureditve, ki v nekaterih državah otežujejo mobilizacijo posojil. Drugi je spet lažje ta posojila mobilizirati. Drugič, eh, v nekaterih državah banke potrebujejo vzvod zato, ker imajo toliko toksičnega kapitala na svojih uh, bilancah, da morajo poskrbeti za več likvidnosti. Zato denar v tistih državah, ki imajo to potrebo po vzvodih, ni šel v realno gospodarstvo. In zato je to tako težko. Države se pač odzovejo na različne načine na isti ukrep dobro, ne morem biti popolnoma negativen. Vseeno mislim, da smo naredili nekaj za to, da bi povečali možnost, da posojanje od ECB dejansko pripomore k financiranju realnega gospodarstva. Ko smo oblikovali pogajanja za zavarovanje premoženja, za posojila od ECB, smo naredili ravno to. To pomeni, da smo bankam omogočili, da upoštevajo, da uporabijo kreditne zahteve, torej njihovo posojevanje realnemu gospodarstvu, kot zaščito premoženja za sposojanje od ECB. In danes banke vedo, da če bodo posojale zasebnemu sektorju, bodo imele neko zavarovanje, lahko si bodo več denarja sposodile od ECB. To je torej ta konkretni ukrep, ki smo ga sprejeli. Seveda moramo se zavedati eh, tveganja, ki ga s tem prevzema Evropska centralna banka. Ja, eh, odgovoriti morate še eh, na to, po kakšnim pogojem lahko zaprete banke in kdaj boste objavili zapisnike. Ja, verjetno sem odgovoril na edino vprašanje, na katerega sem pač znal odgovoriti. Torej, kako prisiliti banke v to, da zaprejo svoja vrata? Danes je v vseh državah ta proces v rokah prvič vlade in pa drugič nadzornih organov. Tradicionalno gledano bi proces potekal na naslednji način. Nacionalni nadzorni organ oceni, da neka banka več ni vzdržna, ne posluje vzdržno in potem mora vlada odločiti o tem, kaj narediti. Kajti pogosto zaprtje bank vpliva na nacionalni proračun. Zato je to nek usporedni proces. Nacionalni nadzorni organ torej vladi, tisti, tistemu delu, ki se ukvarja z bančnim sistemom, sporoči naj zapre določeno banko in potem vlada posreduje. In pa še zadnje vprašanje, zakaj naši zapisniki niso objavljeni? Ja, to je vprašanje, ki nas spremlja že od samega začetka obstoja Evropske centralne banke. Šeren, ti lahko to potrdiš? Ja, prav gotovo sem sama to večkrat vprašala, pravi predsednica. To vprašanje mi je ta odbor zastavil že na moji predstavitvi, ko sem, se, ko sem predstavila svojo kandidaturo za predsednika Evropske centralne banke. Torej, zato obstajajo dobri razloge. Mi smo v območju evra, nismo v eni sami državi. Zato želimo ohraniti v kar največji meri neodvisnost vsakega posameznega guvernerja. Guvernerji, ko se usedejo za mizo sveta guvernerjev v ECB, nimajo za, nimajo za seboj, eh, torej ne predstavljajo posameznih centralnih bank, posameznih držav, ampak predstavljajo sebe v lastnem imenu. Zato na nek način neobjavljanje zapisnikov ščiti ta proces in njihovo neodvisnost. Prav tako se imajo različne centralne banke različne strategije sporočanja. V ZDA in pa v Združenem kraljestvu je strategija naslednja. Zapisniki so objavljeni, prav tako eh, pa lahko rečeš, da bodo obresne mere eh, obstale na neki določeni stopni za naslednja tri leta. V primeru ECB pa je strategija sporočanja drugačna, ampak zaradi tega ne manj uh, pregledna. Mi pravimo, da je na naš cilj stabilnost cen v eh, območju evra, da moramo zaeziti inflacijo in trgom sporočamo, da naj iz tega sklepajo, kakšne bodo posledice za obresne mere in za monetarno politiko. Tukaj gre torej za dva različna načina sporočanja. Prav gotovo pa bomo razmislili o vaših idejah in predlogih hvala. Oh, yes, sorry, sorry, well, še nekaj, Sharon. Še nekaj so me opomnili. Zelo veliko imam tudi tiskovnih konferenc in govorov. In na nek način se zapisniki prav tako odražajo v teh konferencah in mojih govorih. Mislim, da gospoda Lange nas skrbi nekaj druga. Vprašanje ima. Zanima me, ali za liberalce velja, da ima gospod predsednik dvakrat več časa ali bomo vsi imeli enak čas. Žal nimam nadzora nad tem, kako dolgo predsednik odgovarja. Predvsem dolgo sem opustila govoriti v zvezi z LTRO-ji, potem pa sem postavila še nekaj dodatnih vprašanj in tudi vprašanje Žampola ni bilo odgovorjeno, pa tudi vprašanje Uda ni bilo odgovorjeno. Tako pač je. Dobro, sedaj pa bom storila nekaj, kar storim zelo redko in zlorabila bom svojo pristojnost. Zanima me, ali lahko komentirate to, kar počnejo na irskem. Namreč zahtevajo odgovornost LTO-ja in dejali ste, da če bi zapirali banko, da bi se potem povezali z vlado če ste ECB, zanima me, s kom bi začeli govoriti. Zanima me, ali potem zagovarjate tisti sklad za zapiranje bank. Bom začel na koncu. To je zelo ključno vprašanje. Kar zadeva zapiranje banke in kar zadeva vpliv zaprtja banke na nacionalni proračun, O tem bi morali govoriti za nacionalno vlado, zato da bi sprožili zaprte banke. Ampak, če se banka oceni kot nesposobna preživeti, potem je treba zapreti. Vprašanje pa je, kdo bo zaprte vodil. Ali bo to potekalo preko sklada za zaprte bank, ali bo to potekalo preko sklada, ki ga financira industrija, drugače pa bo za to moralo poskrbeti vlada v tej državi. Če pa imamo več eh, vlad, ko govorimo naprimer o multinacionalkah, potem bo pač pri tem sodelovalo več vlad. Sedaj pa odgovornost LTRO-jev, torej kam dejansko potekajo sredstva. Mislim, da morajo na irskem povedati, čemu bodo namenili sredstva. Vem, da moram biti krajši. A ne? Um, K temu se lahko še vrnemo. Dobro sebe pa zeleni in bas ajkud. Werner Langenu pač ni všeč, če predsednica postavlja vprašanja, tako pač je. Dobro, potem pa bomo vprašanja postavljali iz dvorani. Dobro. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim, da spet spregovorite o bančni uniji. Dejali ste, da je to pomemben prvi element za reševanje krize. Dejali ste tudi, da ste zelo pregledni. Zato upam, da boste pregledni tudi pri svoji viziji glede tega, kateri koraki so potrebni za vzpostavitev bančne unije. Vzpostaviti moramo nadzorni sistem. Še vedno mi ni jasno, kako lahko ločimo banke v evroobmočju od bank Evropske unije. Začnemo lahko sicer v evroobmočju, ampak ne vem, kako bi to potekalo. Zanima me, kakšna je vaša vizija o Evropskem nadzornem organu in bančna unija. Če ni dokončana, imamo samo nadzorni mehanizem, vemo pa, da moramo imeti tudi sklad za zapiranje bank. V predlogih pa vse sedaj vidimo, da bo ta sklad znašal 80 milijard evrov do leta 2023. To je komaj dovolj, da rešimo samo eno banko. In poleg tega države članice spet blokirajo schemo za zagotavljanje depozitov. Realnost je torej, da smo storili premalo, prepozno ali pa da to blokirajo države članice. Všeč mi je vaš optimizem v zvezi z bančno unijo, ampak zanima me, kakšni so vaši predlagani koragi, koraki za to, da dosežemo takšno bančno unijo, ko bo imela dovolj sredstev in da ne bo to samo besede. Hvala. Hvala. Mislim, da so besede prav tako pomembne. In da smo sedaj na tej stopnji, ko je vrh dejansko poskušal zagotoviti neke vsebine za te besede. Postavili ste dobra vprašanja. Ta vprašanja bi morala dobiti odgovore. Vprašanje je, kdaj bodo ti odgovori prišli sedaj ali morda kasneje. To je spet novo vprašanje. Ampak ali oziroma kako bi lahko poskušali doseči čim več sedaj v okviru obstoječih pogodb. do konca leta moramo pripraviti nek razumen koncept bančne unije. Ta koncept prav gotovo ne bo popoln, ampak bo dosegljiv v okviru trenutne realnosti. Bolj kot bo v smislu tega, kar si predstavljate vi, bolj bo v smislu tega, kar si predstavljam jaz. Oba se namreč strinjava v zvezi s končnim ciljem. Vprašanje pa je, kdaj bi dosegli te cilje in te cilje je treba doseči tako, kot je treba, ne samo s kratkoročnimi ukrepi. Obenem pa me zanima, ali bi morali kar prelagati ta proces v nedogled. Nekateri pravijo, da se nima smisla s tem ukvarjati, zato ker bi bilo treba spremeniti pogodbo, ker bi bilo treba spremeniti druge ustave v državah članicah in tako naprej. In nikoli ne bo dovolj. Trgi vam to govorijo. Nikoli ni dovolj. Nekaj zahtevajo, ko to dobijo, pa želijo še več. Naš pristop je pragmatičen, nikakor pa ni manj ambiciozen od vašega. Poskrbeti moramo, da v okviru obstoječega pravnega okvira dobimo čim več. Ne smemo pa seveda izgubiti ambicij. Hvala. Hvala sedaj pa Verne Langen za ELS. Hvala lepa, gospa predsednica. Ne, gre za to, da mi ni všeč, da vi postavljate vprašanja. Všeč mi ni to, da so odgovori različno dolgi. Naj nekaj povem na začetku. Ne strinjam se s gospodom Lambertsom. Neodvisnost ECB-ja ni vključena samo v pogodbe, ampak je prav tako, tako namenoma eh, zapisana in tako smo tudi želeli. Gospod Lambert je rekel, da predsednik ECB-ja ni izvoljen. Meni se zdi to nekaj zelo dobrega, kajti sami smo vas izbrali in vi svoje delo odpravljate zelo dobro. Pred desetimi leti smo začeli izvajati monetarni dialog z ECB-em in to se mi zdi zelo dobro. Kakorkoli že, dve vprašanje. Dve vprašanje. Najprej, kar zadeva nadzor bank. Dejansko smo zahtevali nadzor nad bankami in močan nadzor. Nismo zahtevali bančne unije, ampak nadzor nad bankami. V Nemčiji smo imeli načrte, da bi Zvezdna banka dobila več pristojnosti. Ti načrti so propadli zaradi vprašanja neod neodvisnosti. Gospod Barnier želi ukrepiti EBAN, bi pa se s tem ne strinjal. Zanima me, kako bi lahko to rešili. In drugo vprašanje pozitivno ste omenjali Irsko, Portugalsko, Španijo in Italijo, Grčijo in Cipr, pa sta ostali neomenjeni. Zanima me, kako bo to potekalo, predvsem v Grčiji in kar zadeva rekapitalizacijo bank. Tukaj imamo sedaj konkurenčno pravo, deksija in tako naprej. Zanima me, kako naj bi potekala rekapitalizacija, ne da bi kršili konkurenčno pravo. Kajti upoštevati moramo zakonodajo na tem področju. Hvala. Uh, well, are, uh, like, like other... Hvala lepa to vprašanje je precej zahtevno. Uporabili smo besedno zvezo bančne unije, ampak verjetno bi morali uporabiti besedno zvezo unija finančnih trgov. To je namreč proces, v to smer teče v nekaterih državah. Se pojavljajo težave glede sprejemanja drugih dveh vidikov unije finančnih trgov, namreč sklad za zapiranje bank in jamstvo evropskih depozitov. Predlagam, da smo tukaj čim bolj pragmatični. Mislim, da se moramo posvetiti temu, kar lahko storimo takoj. To je nadzor. Preučiti moramo, kakšne so naše možnosti v zvezi z skladom za zapiranje bank. Ali bo ta sklad financiran iz javnih sredstev, ali pa bi moral biti to, moral biti to sklad, ki ga financira industrija na zasebni ravni morda z dobičkom od davka na finančne transakcije. Morda. In tretjič, kakšna je najboljša schema jamstva za depozite, ki bi jo lahko pripravili. Mislim, da je napredek na tem področju najslabši, še posebej zato, ker smo šele sedaj dobili direktivo, ki temelji na harmonizaciji nacionalnih schem za jamčenje depozitov ampak sekvenca, zaporedje je tukaj zelo pomembno. Ne moramo začeti z schemo za jamstvo depozitov, ker to zahteva neke vrste mutualizacijo. Želimo pa si, da bi to bil konec, ne pa začetek unije finančnih trgov. Na začetku moramo začeti z nadzorom in tukaj moramo doseči napredek. Strinjam se, prav imate, poskrbeti moramo, da bomo zagotovili ustrezne notranje in zunanje ukrepe, ki bodo po eni strani okrepili neodvisnost ECB-ja glede monetarne politike, po drugi strani pa bomo zagotovili tudi močan in učinkovit nadzor. Tak nadzor bi moral imeti korist od tega, da so guvernerji sami nadzorniki. To se je godilo v več državah in mislim, da to lahko ponovimo na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa. Ste želeli še kaj vprašati? A, seveda, tisto v zvezi s konkurenco. Vsi ukrepi od leta 2008 so bili sprejeti zato, da bi rekapitalizirali banke ali pa da bi zmanjšali tveganja na področju bančnega sektorja. Vse to smo storili po posvetovanju z protimonopolnim organom v komisiji. Vse je torej v skladu z veljavno zakonodajo. Pričakujem, da bo rekapitalizacija na tem področju potekala enako, ne zunaj tega okvira. Antolin. Sí, muchas gracias. Eh, una de la... Hvala lepa. V dokumentu Van Rompuya nekaj pogrešam. Če želimo imeti pravo razpravo o ekonomski in monetarni uniji, potem mislim, da bi morali omeniti tudi naslednje. Vključeni so, so ekonomski in monetarni vidiki, ampak status quo velja v zvezi z monetarnim vidikom. Nekateri pravijo, da potrebujemo močnejši ECB. Slišali smo že predloge za ECB, ki bi zagotavljala rast. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, ali bi bilo treba izboljšati status ECB-ja, zato da bi razširili njene pristojnosti in da bi imela več orodi za doseganje teh ciljev. In drugo vprašanje, rekapitalizacija, rekapitalizacija finančnih enot mora biti v skladu s političnimi cilji. Najprej moramo ponovno zagotoviti ustrezna finančna sredstva in okrepiti nacionalne finance. Če želimo zagotoviti finančna sredstva, lahko povem, da delo na tem področju že deluje. Imamo memorandum o razumevanju s Španijo in če bi zagotovili določena sredstva, ki bi bila namenjena samo zagotavljanju finančnih sredstev, realnih finančnih sredstev, ne pa financiranju kreditodajalcev, potem bi bilo to dobro. Morda bi morali zagotoviti ustrezen mehanizem za to. Če želimo izboljšati javne finance, moramo prekiniti ta začarani krok med zasebnim in javnim dolgom. Če želimo za to poskrbiti, moramo zagotoviti nadzor na evropski ravni nekateri so dejali, da bi bilo nemogoče tak mehanizem uvesti letos. No, kaj pa v 12 mesecih? Dejali ste, da bi za to potrebovali nekaj časa, zanima pa me, koliko časa pa bi bilo dejansko treba vložiti v to, da bi zagotovili ustrezne rešitve. Hvala, postavili ste več vprašanj. Prvo vprašanje je bilo prevedeno kot dvojni mandat, torej ECB z mandatom ne samo za mm, stabilnost cen, ampak tudi za rast, podobno kot Fed v ZDA. Moj odgovor je vedno enak. Že en mandat je tako težak in zahteven, da če bi imeli dva mandata, bi bilo naše življenje nemogoče. Ampak Razlika med institucionalnima ustrojema je ta, da imamo mi tradicijo trajnostne rasti, ki temelji na stabilnosti cen. Stabilnost cen na srednji rok je za nas tisti stebr, okrog katerega se razvije rast. Po našem mnenju je trajna inflacija nekaj, kar moti rast in spodkopava tudi družbe. Takšna je pač naša tradicija. In, čisto pošteno, zaenkrat mislim, da nam delo dobro uspeva. Še preden je bil oblikovan evro, so države z ustreznimi monetarnimi politikami, politikami, ki so bile usmerjene v to smer, bile bolj uspešne kot države, ki niso postopale tako. Nas torej veže pogodba, ampak veliko smo se naučili tudi iz preteklosti. Prepričani smo, da je v tem institucionalnem okviru naš mandat najboljši. Ne rečem, da je najboljši nasploh, ampak v tem okviru je najboljši in najbolj razumen. Vaše drugo vprašanje je bilo, ali ne bi bilo teh sredstev bilo bolje izkoristiti za financiranje kredita, ne pa, da odplačujemo kreditodajalcem za neuspele banke. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Odgovor na vaše vprašanje pa je, da moramo ločevati med bankami, ki so dejansko obsojene na propad in ki jih je treba zapreti, in bankami, ki še lahko preživijo. Nadzorniki vlade in ECB bodo morali resno razmisliti o tej ločnici in ločitvi. ESM predstavlja korak naprej, zato ker prebija povezavo med državami in bankami. Ampak ESM bo zaživel takrat, ko bomo zagotovili ustrezen nadzor. Res je, dejal sem, da bi to morda lahko nekaj časa trajalo, nikoli pa nisem povedal, koliko časa. Na zadnjem svetu sem povedal, da je bolje, če stvari naredimo prav, kot če jih naredimo preuranjeno zato ker bi bilo pač treba pospešiti ta vidik. Prav tako, prav gotovo si želimo, da bi bili blizu rešitve že do konca leta. Ampak naj vam povem, zakaj to ni velik problem. Če je treba rekapitalizirati banke in če takrat ESM še ne bo deloval, bomo banke rekapitalizirali preko EFSF. To bo povečalo dolg države in poslabšalo bo povezavo med državami in bankami, ampak to bo nekaj začasnega. To bo samo začasna ovira na cesti, zato ker bodo vsi vedeli, da ko bo začel delovati ESM, bo ESM nadomestil javni dolg z sredstvi iz ESM. Postopamo kolikor hitro lahko, želimo si stvari narediti tako, kot je treba, ampak mislim, da moramo poskrbeti, da bomo ustrezno poskrbeli za delo, ki nas čaka. Dobro, tolmači so nam dali še nekaj časa, zato bomo dali možnost vsem. Hvala lepa, Sharon. Gospod predsednik. Na začetku vas želim toplo pozdraviti med nami. Omenili ste nekaj kratkoročnih problemov. Ti kratkoročni problemi so povezani z zaupanjem in potrebo potem, da zmanjšamo pritiske na državne obveznice. V zvezi s tem je bilo predlaganih več rešitev. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o eni možni rešitvi, ki ni. E, evroobveznice, državne obveznice ali odkup za oziroma sklad za zapiranje bank. To so varne obveznice evra. Tako bi združili dolg več različnih držav iz evroobmočja na sekundarnem trgu. Te obveznice bi potem prodali. Ne bi prišlo do mutualizacije dolga, zato ne bi bilo treba spremeniti pogodbe. To bi bila gospodarska rešitev in ne politična rešitev. To bi lahko uvedli počasi, tveganje bi se zmanjšalo in vse skupaj bi lahko potekalo postopoma. Zanima me, ali ta predlog poznate in če ga poznate, Me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Ali menite, da bi Evropska centralna banka to rešitev lahko sprejela kot kolateralo in zanima me, kaj menite o tej specifični rešitvi. Kar zadeva dolgoročni pristop, ko govorimo o politični uniji, me zanima, kakšne specifične zamisli imate v zvezi s tem, kam naj se usmerimo. Hvala. I'm, I'm sure I... Hvala. Nisem čisto prepričan, ali sem razumel vaš predlog. Priznati moram, da tega predloga ne poznam, vsaj toliko, kolikor ste ga predstavili vi. Ampak, če vsebuje kakršenkoli element mutualizacije, potem mm, ne vem. Prosil vas bom, da mi to bolj natančno razložite, zato da bom lažje odgovoril na vaše vprašanje. Politična unija. Težko je gledati več let v prihodnost, samo najboljši državniki imajo to sposobnost, sam prav gotovo nisem eden od njih. Ampak vrnimo se nazaj k štirim gradnikom. Smo na poti k uniji finančnih trgov. To bo prav gotovo pomenilo izgubo suverenosti. Govorimo o centralizaciji nadzora, govorimo o skupnih evropskih skladih. Zelo previdno, ampak vseeno začeli smo govoriti o tem. Ekonomska unija, tukaj govorimo o tem, da bi skupaj ulagali sredstva v rast v Evropi. Govorimo o strukturnih reformah pod evropskim nadzorom. In še enkrat, to pomeni, da bomo počasi zmanjšali nacionalno soverenost. Še več pa je bomo izgubili s fiskalno unijo. Vsi ti koraki logično zmanjšujejo naravno soverenost, državno soverenost, seveda pa bo treba prevzeti več politične odgovornosti na ravni skupnosti. Kako bo ta proces potekal, sicer ne vem, ampak že sedaj vidim, da ko zagovarjamo napredek pri teh štirih gradnikih, implicitno zagovarjamo drugačno politično konfiguracijo od te, ki jo imamo danes. Hvala, sedaj pa SND Petr Simon. Gospod predsednik, dvoje želim omeniti. Vi ste dejali, da je to ključnega pomena za finančno unijo. To je nadzor in sklad za zapiranje bank. Ampak čisto podrobno, komisija je predlagala, da bo imela sklad 1,5 odstotka depozitov za jamstvo za te depozite več naj ne bi bilo treba, ampak v svojem skladu za zapiranje bank predlaga, da bi v skladu imeli 1,05 odstotka sredstev eh, vseh depozitov. Ob enem pa naj bi države članice imele možnost, da sredstva iz tega sklada uporabljajo za druge namene. To odgovarja stališču sveta v zvezi z jamstvi. Svet je dejal, da več kot en odstotek za jamstva in zapiranje ne sme stati. Vprašanje pa je naslednje. Na koncu bo zavarovanega, zavarovanih samo dve tretjini tega, kar je zahtevala komisija. Kako bo to vodilo do stabilnega jamstva za depozite in omogočilo dovolj sredstev za ustrezno zapiranje bank. Zanima me, koliko sredstev bi morali po vašem mnenju imeti za Eh, sklad za zapiranje in sklad za jamstva depozitov. In pri predlaganih številkah me zanima, ali vidite nevarnost, da bi, kljub temu, da bomo imeli bančno unijo, vseeno ne bomo dobili ustrezne finančne stabilnosti, kajti skladi s premalo sredstvi ne bodo zagotavljali zaupanja pri vlagatelji. Hvala. Hvala. mislim, da tukaj omenjate določene vidike, ki še niso popolnoma jasni. Dobro, kar zadeva dolgoročno vizijo s štirimi gradniki in unijo finančnih trgov. Imamo predlog komisije v zvezi z jamčenjem depozitov. To je bilo predlagano pred več leti in zelo dolgo je trajalo, da so to dokončali. Ta predlog pa je v bistvu osnovan na posameznih državah. Cilj je, da bi harmonizirali jamstvo za depozite na nacionalni ravni. Mislim, da je to popolnoma smiseln predlog, po drugi strani pa je Unija finančnih trgov mnenja, da moramo imeti nekaj skupnega. Nekaj, zaradi česar ljudje v nekaterih državah ne bi imeli mnenja, da se njihov denar porablja za financiranje skupnih schem. Imamo določene nacionalne scheme, ki so popolnoma financirane in določene niso. Predlog komisije je bil, da bi v to uvedli nekaj reda po eni strani imamo torej neke vrste nedefinirano evropsko raven, po drugi strani pa imamo direktivo, ki je precej jasna glede ciljev. Poleg tega pa še imamo vaše vprašanje, kakšen je ustrezen obseg. Mislim, da moramo o tem še razmisliti, kakšen je obseg vsega skupaj med nacionalnimi schemami in evropsko schemo. Ampak, kakor sem dejal, zaenkrat še ni čas, da bi to uvrščali na vrh prednostnih nalog. Imamo nacionalne scheme za jamstvo depozitov, to je zelo dobro, to moramo ohraniti, ampak to je na tretjem mestu. Vse, kar je evropske. Ga, pomena se, kar je na evropski ravni, bo na tretjem mestu. Mislim, da je bolje, če te sklade financira industrija. Tretja stopnja je torej mm, jamstvo depozitov. Samo kar zadeva številke iz Združene kraljestva, če govorimo o evrih, mislim, da smo zagotovili jamstva preko 1,5 trilijona. Predlogi za schemo za zagotavljanje depozitov bi pomenil 60 milijard. Če bi se pojavila katastrofalna situacija, potem vidimo, da 60 milijard ne pomeni praktično nič, če to primerjamo z enim trilijonom in pol. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi oblikovali sklad za zapiranje bank, zato da bi bil ustrezne velikosti in ustreznega obsega. To prav gotovo ni preprosto. Peter, čisto na kratko. Hvala lepa, gospa predsednica. Točno to je bilo moje vprašanje. Zanima me, kakšna je vaša ocena. Imamo konkreten predlog 1,05, zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Imamo tudi konkreten predlog v zvezi z zagotavljanjem depozitov. 8 mesecev, oziroma 18, ne vem, v svetu je prišlo do blokade, svet ne izvaja več pogajanj, zato ker Svet torej ne izvaja več pogajen, zato ker ne želi iti preko stopnje 1,05. To je določil Barnier in zanima me, kakšne so vaše konkretne ocene v zvezi s tem. To me zanima. Hvala. O tem bomo prav gotovo razmislili in odboru bomo potredovali svoje odgovore. Hvala. Uh, Mislim, da je to kar predvsej zapletena težava. Astrid. Ja, euh, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik Dragi. Vaš predhodnik je bil vedno proti FTT, če se to ne zgodi na ravni G20. Sedaj imamo 17 držav članic, pa govorimo o okrepljenem sodelovanju med devetimi državami članicami. Torej, kakšno je vaše stališče glede tega pristopa, gospod Juncker? Je jasno dejal, da Luksemburg ne bo sodeloval v okrepljenem sodelovanju zaradi različnih razlogov dejali ste, da bi lahko prihodke uporabili za sklade za jamstva za vloge. Je to možno, če pa bo ta davek uveljavljen samo v nekaterih državah članicah. Ne bodo te države potem želele ohraniti te davke zase. Veliko smo slišali tudi o evroobveznicah kot način za reševanje krize. Sedaj me zanima, ali bi to lahko bila zanimiva pot. Mislim, da to ne bo zdravilo za vse. Jasno pa je, da, bo, da ti štiri pet pogoji za euroobveznice niso dobro opredeljeni, še prav posebno, kar se tiče proračunskega nadzora v državah članicah. Manj ne menite, da bi Unija prek sveta in komisije morala imeti pravico veta glede osnutka proračuna države članice, ki ne spoštuje svojih obveznosti na področju primankljajev in dolgov. Hvala lepa. Okay, uh, um, the, uh, financial... Hvala lepa. Kar se davka na finančne transakcije kliče, eh, tiče, je, da bi tukaj naj ta bil veljavljen za sklad za odkup dolgov, ne toliko za schemo za jamstvo za vloge. O tem moramo razmisliti, vendar pa spodbude morajo biti usklajene. Imamo torej davek. Ta davek uporabite za sklad za odkup dolgov in ta bi lahko zajel samo banke tistih držav, ki so seveda uvedle FTT. Težave glede uporabe pa ne izginejo. Če bomo imeli FTT in če bo zasnovan tako, da bi vse države članice kaj sprejeli, zdi se, da to ni tako, sedaj imamo to delno rešitev, da samo del držav to spreme, potem pa seveda moramo zagotoviti, da to ne povzroči premestitve industrije v druge dele Evrope. To je delikatno vprašanje, to je potencijalen vir prihodkov in tako bi potem lahko financirali sklad za odkop dolgov. To ima morda eh, nekaj dobrega v sebi za davkoplačevalce, ki so do sedaj plačevali. Tako da toliko lahko povem o tem. Kar se evroobveznic tiče, sem o tem že odgovarjal. Mislim, da to pride čisto na koncu tega postopka. In potem še eno vprašanje. Pravica do veta to je del fiskalnega pakta, to moramo spostaviti in jasno je, morda tega nisem v zadostni meri pojasnil v preteklosti, tudi danes. Jasno je, da je delitev nacionalne suverenosti in prenos dete na nadnacionalno raven ključnega pomena za fiskalno ekonomsko raven in raven bančne unije. Druge poti ni. Fiskalna unija, napredek v tej smeri, mora biti spremljen s tem, da se odrečemo nacionalni suverenosti. Predsednica pritiska name, da naj bom kratek. Eh. Zadnji dve vprašanji skupaj. Sicer se bojim, da bo zadnje vprašanje izginilo, ne bo dovolj časa za Elisa najprej. Prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorili ste o tem, da bi sklad za odkup dolgov bank naj bil financiran strani bank samih, vendar pa v tem trenutku imamo težave z likvidnostjo in banke težko dostopajo do ESM-a in to pomeni, da je težko podpreti banke. To pomeni, da obstaja neravnovesje med javnimi, med javnim sektorjem in zasebnim sektorjem. Javni sektor se do določene mere podpira zasebni se podpira nekoliko manj. Torej imamo zelo veliko opravljenega dela v fiskalni pakt in tako dalje. Sedaj mislim, da bi bil čas, da ECB pove, kako bi na, lahko kar najbolje zaščitili državne sklade, kajti to je tudi predvsej pereča težava. Potem pa še vprašanje glede držav, ki so pod eh, programom trojke. Na portugalskem je bil ta program sprejet, brez omejitev in lahko rečemo, da vse skupaj to danes ne deluje. Država je sprejela torej precej restriktivne ukrepe in to povzroči potem deflacijo v gospodarstvu. In to pomeni potem tudi več brezposobnosti. Nad 15 odstotno je že in tako je zelo težko izvajati reforme. In kot veste, so tudi socialne razmere zelo slabe glede na to, da so te države v strašnih razmerah, ali bi bilo možno sprejeti dejstvo, da so ukrepi troke napačne ali da bi jih morali prilagoditi, ali mislite, da moramo podaljšati čas za izpolnitev ukrepov. Sprašujem vas torej, kakšen nadzor izvajate glede ukrepov, ki jih je trojka naprtila tem državam. Okay. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, predsednik Dragi. Veseli me, kar je dejal dragi glede ESFS in ESM. Mislim, da bomo kmalo prišli do ravni, ko bomo primerjali prave stvari. Sedaj pa, gospod predsednik, vprašanje. Po vsaki izjavi evropskih institucij, pa ne se gre za svet, ECB, komisijo ali parlament, se nam zdi, da pridemo do trenutka, ko moramo potem seveda vplivati na to, kar imenujemo trge. Ali so te institucije prešipke? Ali potem nekdo vleče niti iz ozadja? Ali z nami manipulirajo te sile? Je morda čas, da se temu upremo in izvedemo javno preiskavo, kdo pravzaprav je tisti, ki ima vso do držav v svojih rokah. In sporedno, mislim, da bi morda moralo tudi Evropsko sodišče si to ogledati. Potrebujemo preglednost, odprtost. Ne želim si trga, ki je tako omejen, želim si resnično svobodnega. In potem drugo vprašanje. Če, boste, če ne morate reči bankam, kaj naj počnejo z likvidnostjo, potem me zanima, kako dolgo bo ECB še tolerirala te temne bančne sile, ki sredstev in prednosti zniževanja obrestnih mer ne usmerjajo do svojih varčevalcev. Kdaj se bodo banke začele obnašati politično? Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Vaše drugo vprašanje. O prvem se lahko pogovarjamo ločeno, ker um, nisem razumel vseh elementov. Drugo vprašanje. Portugalska. Mislim, da se je odrezala dobro. Program portugalske se je spolnil v celoti, tudi trojka je tako nedavno dejala. In predvsej jasno je, strinjam se z vami, da prihaja do družbenih napetosti, da smo v zelo težkih ekonomskih razmerah na portugalskem in drugih državah. Vendar pa o tem smo že govorili, kaj je pa alternativa? Več časa, manj strok program, vendar pa, koliko časa mislite, da bi trgi potrebovali za odziv, ko bi to tolmačili za umik? Mislim, da moramo ustrajati. Irska, primer Irske kaže, da je dobro biti vztrajen, kajti Irska se je prejšnji teden vrnila na trg. In so sedaj obresti precej niže kot vsaj dveh držav, vsaj ene, ki so do pred enim mesecem imele precej niže obresti. Torej, na koncu bomo videli rezultate. Razmere so težke, vendar pa fiskalna konsolidacija ne izogibna. Zato, da bi spet dosegli konkurenčnost. Primankljaj pada, napredek je očiten, zato oklevam. In nočem dejati, da bi se moramo upočasniti, da moramo spet premišljati vsem skupaj. Ne, sedaj vidimo prve sadove teh programov, še prav posebno na irskem in portugalskem. sedaj pa ne dopustne moči trgov. Res je. Ne vem, kako nejasni so trgi, vendar pa določen vidik tega je tudi na strani trgov. Kar smo videli v zadnjem letu in pol, pa je, da je veliko investitorjev vsega sveta izgubilo zaupanje v evro. In sicer zaradi različnih ukrepov v evroobmočju. Zaupanje upada na ravni evroobmoča, zaradi ukrepov na ravni nacionalnih držav. In sedaj želimo to popraviti na nacionalni ravni, na ravni evroobmoča. In ko se bo to zgodilo, se bo do globalni trgi vrnili in spet investirali. Imamo že dober znak, ki bi ga naj izpostavil v teh težavnih razmerah. Ko opisujemo razmere na trgu, uporabljamo določene analize in faktore in atmosfera v zadnjih tednih se je izboljšala sedaj vidimo pretoke znotraj evromoča, ne vidimo pa otoka iz evromoča, kot smo to videli in to pred nekaj meseci. Mislim, da bi morali vsi to tudi bolj podrobno ogledati. In potem zadnje vprašanje. To je povezano z vprašanjem glede učinka LTRO na realna gospodarstva. Na srečo vidimo, da se to v določenih državah dejansko dogaja. Torej, v drugih pa ne. Torej, gre za kombinacijo različnih elementov. Eden, ki sem ga pozabil omeniti, je, da smo sedaj na križišču, na razpotju, ko sedaj popraševanje vodi posojila. In sedaj skušamo zagotiti vse pogoje, da ko bo prišlo do trenutka, ko bo popraševanje upoštevalo nizko obrestno mero in negativno raven pravih obrestnih mer, in ko bodo to vključili v svoje poslovne odločitve in odločitve gospodinstev, bomo dosegli pozitivno razplet. Ne smemo biti preveč pesimistični. Blaga užitev evromoča je že na vidiku do konca leta. To na kratko ga je Mičel. V nekaterih državah se dogaja, da te obresne mere pridejo do varčevalcev, v drugih državah pa ne. Mala podjetja in tisti, ki imajo hipoteke, imajo velike težave, zato moramo storiti vse, da bi dejansko pomagali tistim, ki sami ne zmorejo. Strinjam se, kot sem dejal. Prvi korak kolateralnosti smo storili. Ne smemo pa pozabiti še na česa. Imamo države, kjer so državne pogodbene obveznosti take, da je zelo težko te niže obresne mere spraviti do varčevalcev. V veliko državah eh, je indeksacija hipotek urejena na različne načine. Sedaj imamo brisnomero, ki je na zgodovinsko najnižji ravni, poleg tega pa imamo potem določene pristojbine, ki jih banke uporabljajo pri svojem poslovanju strankami. V nekaterih državah se tudi te pristojbine urejajo na nacionalni ravni. Torej, je potem tista raven, ki jo dosežejo banke, veliko nižja, kot je tisto, kar bi lahko banke dobile. Zato so se hipoteke dramatično znižale v nekaterih državah, v drugih pa so ostale na skoraj enake ravni. Torej, imamo različne določbe, vendar pa res je, storiti moramo vse, da bodo sredstva, ki se jih izposodijo od Evropske centralne banke, prišla v realno gospodarstvo, v MSP in gospodinstva. Se opravičujem, zmanjkuje nam časa. Eh, ločeno bo odgovoril na vaše vprašanje, torej na štiri oči bo odgovoril na vaše vprašanje. Tako pač eh, lahko razrešimo to, ker je predsednik ostal 20 minut dlje, kot je bilo predvideno. Da, zadržali smo vas. Zanimivo pa je, da na irskem nadzorni organi povedo, kaj počnejo sredstvi. LTRO. To bi bilo zelo zanimivo, če bi to prenesli na raven evromoče. In seveda to želimo doseči v uredbi o kapitalskih določbah, vendar pa imamo se ni sveta in komisije nekaj odpora. Parlament želi to zagotoviti. Slišala pa sem tudi, da so zaradi te zahteve nekatere banke sredstva uporabile na drugačen način na irskem glede LTE-ROM. Morda bi lahko razmislili o tem. Thank you. Samo še nekaj, rad bi se vam zahvalil, predsednica, in tudi vsem vam za to izmenjavo mnen, ki je še enkrat eh, bila velik izziv, pa tudi velika spodbuda, kar se mojega razmišljanja tiče, kar se razmišljanja osebja ECB tiče, glede veliko vprašanj. Nikoli ne bom pozabil nekaterih ključnih besed, fiskalni pakt pakt za rast, trajnostna vizija. Vse to je šlo iz teh izmenjav mnen, ki smo jih imeli tukaj. Torej, resnično se vam zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala lepa. Ko sedaj pa deset minutni odmor, potem pa pride že komisar Barnier. Kasih kasih. Kdo smo? Okay, everybody, um, let's, let's now... Tako, nadaljujemo. Nekoliko daljše odmah smo imeli, da bomo pa mogli predolgo nadrevati, ker smo to mače že nekoliko izkoristili. Tako peta točka, izmenjava mnen s komisarjem za notranji trg in storitve Mišerom Barnijejem. Mislim, da ni potrebno povedati nič več. Najprej bo komisar predstavil svoje mnenje, svoje stališče, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Mišel, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, draga Sharon, spoštovani gospe in gospodje, člani odbora, opravičujem se za zamudo. Vlak je imel zamudo, sem pa seveda z vami z velikim zadovoljstvom v času, ki je precej resen in edinstven. Ministri evroobmoča se, so se ob 17. sestali, se bodo ob 17. so se ob 17. sestali in razpravljali bodo o sklepih sveta. Najprej bom spregovoril o sklepih sveta potem pa vam bom skušal povedati, kakšen je bil odziv trgov in kako je to bilo sprejeto na splošno. Odločitve so bile pozitivno sprejete. Opazovalci na trgih in tudi državljani sami pričakujejo jasnost in enotnost z naše strani, kar se naših odločitev tiče. Prav tako pa zahtevajo od nas sposobnost hitre izvedbe teh odločitev sklepov. Zato smo sedaj zavihali rokave in trdo delamo na tem, da bi izvedli projekte, ki smo jih sprejeli. Prav tako želimo uveljaviti nov model javnega upravljanja. To mora biti naša prednostna naloga. Kar se bančne unije tiče, to je najbolj neposrednega pomena za vas. 127. člen 6. odstavek zagotavlja celovit sistem nadzora. Evropska centralna banka bo pri tem ključnega pomena. Kolega Ren in Almunja sta od eh, sveta že opravila veliko dela. Odločitev se zdi, sklep se zdi enostaven, vendar pa prinaša sabo precej politično občutljivih odločitev, ki so tudi precej tehnične narave in jih je pravno gledano težko izvesti. Potrebno je torej združiti banke na evropsko raven, to je zelo težavna naloga, ali bi naj nadzorni organ na nacionalni ravni bil združen z nadnacionalnim ali naj nadnacionalni prevzame odgovornosti nacionalnega, kako naj potem spoštujemo nekatere pristojnosti nacionalnih trgov in kako je vse skupaj maščeno na enotni trg ali naj imamo organa, ki bo nadziral vse banke ali samo največje čez mejne sistemske banke. Če da, kakšna sorazmernost naj bo zagotovljena pri tem nadzoru. torej upravljanje z novimi nadzorniki in starimi nadzorniki in tudi to je potrebno rešiti, kako bo vse skupaj izgledalo glede bančnega organa na evropski ravni, kako bo to izgledalo in potem še ena pomembna točka, zagotoviti demokratično naravo kakršnega koli nadzornega organa, da bo odgovoren Evropskem parlamentu in Evropskim institucijam. To je nekaj točk, na katerih trdo delamo v komisiji, kot so od nas zahtevali. Tako da bi do septembra bili pripravljeni podati predloge, ki bodo, upam, odziv, zadosten odziv na vsa ta vprašanja. Do konca leta pa upamo, da bomo že operativni. Tako, gospode in gospe in gospode, bančna unija ni samo pospešitev na področju bančnega nadzora za tiste države, ki se tega želijo v evroobmočju. Gre za več kot samo to. To je način uveljavitve javstvenih skladov, skladov za odkup dolgov, reševalnih skladov, polenoten sistem jamstev in mehanizmov, ki bo zagotovil, da bo ta mehanizem bolj robusten. Prav tako potrebujemo enotna pravila. In podlaga za to je že pred nami. Sedaj je samo za, gre samo za vprašanje tega, da vse obstoječe predloge združimo. 27 držav Evropske unije bi tako lahko pridobilo, pa tudi posamezne članice evroobmoča. Naj torej na kratko preletim besedilom ki ga imate pred sabo. Kapitalske zahteve. To je nekaj, kjer pogajanja hitro tečejo in upamo, da bomo dosegli dogovor v naslednjih tednih med ciperskim predsedstvom. Moramo sprejeti odločitev, da bomo imeli skupno obliko za banke po Evropi od 1. januara 2014 smo zavezani, da bomo to vzpostavili. In to smo potrdili tudi na začetku ciperskega predsedstva. Naš eh, politični trialog med predsedstvi se je osredotočil na to, med drugimi političnimi vprašanji. Zelo pomembno je zagotoviti, da bodo tveganja za MSP upoštevana da bo dovolj prožnosti znotraj pravil na nacionalni ravni. Gre tudi za pravila glede likvidnosti. Ta morajo biti zelo fino usklajena, zato da bomo dosegli ravnovesje med trdnostjo finančnega sistema in potrebo potem, da je sistem likviden. Drugič, scheme za sheme jamstv za hm, njene vloge. Upamo, da bomo sedaj resnično začeli z delom skupaj s parlamentom, da bomo nadaljevali z delom, ki smo ga že začeli in bomo, upam, k malu dosegli dogovor. Tretjič, preventiva na področju bančnih tveganj. To je nekaj, kjer smo z delom začeli že kar pred nekaj časa. Lani junija smo imeli prve predloge in upajmo, da smo bili dovolj ambiciozni. Četrtič, glede na nedavne dogodke in dogodke glede Liborja in z Barkljem, vidimo, da moramo imeti skupni pristop glede teh primerov. Videli smo, in to je bilo izpostavljeno na zadnjem vrhu G20, da so nekatere nezakonite škandalozne dejavnosti še vedno mogoče. Tukaj gre za neprave obrešne mere. To se še vedno dogaja in tako prihaja do manipulacij med eh, zasebnimi skupinami posameznikov ali tudi korporacij. Ne bi želel navajati posameznih primerov, vendar pa, ko se to dogaja, moramo imeti seveda organe, ki bodo presojali v teh primerjih, ki bodo kompetentni in neodvisni. Z Ellen McCarthy sem se o tem pogovarjal in ugotovili smo, da je dokument o zlorabi trgov, ki bo kmalo pripravljen strani komisije, tak, da se bo donavajale tudi sankcije, še prav posebno kazenske sankcije za te dejavnosti. Pomembno je, da bo to besedilo zajemalo vsa tveganja, ki zajemajo manipulacijo na trgu. Upamo, da bo to referenca, referenčno besedilo za morebitno zlorabo trga. Tako bi besedilo ukrepili in bi bili bolj učinkoviti pri spopadu s takimi manipulacijami. Torej, na podlagi teh štirih temeljnih točk upajmo, da bo trg finančnih storitev bolj pregleden, bolje nadziran in bolj učinkovit. Imamo še druga zakonodajna področja, kjer smo dejavni. Hiter bom, preletel jih bom, zato da bomo lahko začeli z našim dialogom. Nedavno ste sprejeli uredbo Sovjetnost 2, trenutno se zahteva pravno mnenje glede tega, vendar pa delim veliko pomislekov parlamenta, ki so bili podani. Pomembno je nadaljevati s tem, da bomo zagotovili, da bodo jamstva srednje in dolgoročno zagotovljena za finančne institucije. V Evropi upamo, da bomo to dosegli kar se da hitro. To bi naj objavili jeseni. In komisija si želi spostaviti enakovredno podlago za vse, ne da bi kaznovali določene države članice nepošteno glede na moč njihovih gospodarstev. Komisija bo pripravila tudi drugi del besedila glede solventnosti 2. In še enkrat, gotovo nekateri izmed vas pričakujete veliko od tega besedila. Resnično si želimo zagotoviti trajnostno stabilnost in jamstva. MIFID je že navedel določena pravila. Tu smo sodelovali z Markosom Ferberjem. Tri ključne točke pa je potrebno omeniti iz direktive MIFID. Tržna struktura, prva naj vas spomnim na novo kategorijo, ki bo predmet enakih pravil, tudi kar se preglednosti in več stranskih pogajalskih platform tiče. Pomembno je, da so pravila enaka za vse, na vseh področjih. Prav tako tudi nediskriminatoren dostop do kliničnih hiš, to je druga kategorija. Mislim, da je to še ena ključna točka za integracijo tržnih struktur in tretjič, strukture tretjih držav. Tudi to moramo vzpostaviti, da bomo zagotovili, da bodo tretje države lahko pridobile zaradi sprememb. Tukaj gre spet za konvergenco in za novo pravilo v Evropi. Vrh G20, finančni načrt in tako dalje, vse je potrebno uskladiti. Podpiram delo vašega poročevalca glede bonitetnih agencij in upamo, da bomo v trialogu dosegli dogovor še za časa sedanjega predsedstva. Gospa predsednica, gospe in gospodje, prav tako se moramo lotiti vprašanje etike. Morda si tega v preteklosti nismo dovolj ogledali. Potrebno je govoriti o podjetniški odgovornosti, potrebno je zahtevati od podjetij, da zavarujejo potrošnika. In tukaj pridemo do podjetniške odgovornosti in upravljanja na trgu. Tukaj nadaljujemo z našim delom, da bi premostili razlike med svetom in parlamentom. Veliko je različnih upravnih odborov, ki jih je potrebno upoštevati tudi, kar se tiče višine plač, tudi to bo potrebno še dodelati in doseči uskladitev mnen. Wolf Klinc je poročevalec na temo, ki je tudi pomembna za nas in resnično si želim tesnega sodelovanja z odborom za pravne zadeve. Mislim, da moramo na področju poročanja postoriti še precej. Kot poslanci pa eh, si gotovo želite, da bi komisija šla kar se da daleč. Bodimo pa realistični. Imamo tudi klauzulo o reviziji v tem besedilu komisije, to smo vam že posedovali in mislim, da to dodaja k dobremu upravljanju in preglednosti. Če pa bomo šli še dlje in bomo še bolj ambiciozni, bomo morali upoštevati še odpor nekaterih držav članic in vpliv vsega tega na nekatere MSP-je. Pripravljeni smo z vami sodelovati, da bomo kar se da ambiciozni, kar se tveganega kapitala tiče, oko njih in na ber sta uspela doseči kompromis. Mi smo k temu prispevali in upamo, da bo svet ministrov to tudi potrdil. Potem, ko smo dosegli dogovor o trialogu, mislim, da je to pomembno poglavje, še prav posebno, kar se tiče družbenega odgovornosti podjetij. To je še tisti zadnji kamenček v obsežnem programu našega delovanja. Tudi varstvo potrošnikov je zelo pomembno. Potrošniki so tisti, ki morajo seveda pridobiti zaradi naših reform. V Strasburgu ne, nedavno sem sodeloval na zelo zanimivem sestanku z gospodom Klutejem in upam, da sem vam pokazal zavezo in entuzijazem za to, da bi pripravili besedilo, ki bo zagotavljalo osnovno bančna pravila in strukture do končna leta. In tudi za dostop do bančnih storitev. Tudi tukaj gre za to, da zagotovimo, da bodo bančne pristojbine pregledne. Trenutno imamo toliko različnih pristojbin, ki jih uporablja, da ne vemo točno, kam kaj spada. In potem še dostop do bančnih računov. To je še ena točka, ki je pomembna. Prejšnji teden smo dosegli pomembno fazo, ko smo sprejeli tri besedila, ki bodo ključnega pomena za 2012. Je za PC v M5. Še prav posebno, kar se tiče škandala Medov, je to potrebno upoštevati. Potrebno je imeti jasne predloge, ki jih bomo lahko izvajali v prid potrošnikov in potem direktiva o posredovanju in zavarovalništvu. To bomo tudi revidirali. Tako, gospa predsednica, upam, da bomo nadaljevali z učinkovitim resnim delom, tako da bomo dosegli to, kar je pomembno, izboljšavo teh besedil in jih kar se da hitro sprejeli v svetu ministrov. kar se tiče zaščite potrošnikov v širšem okviru. Pa lahko povem, da se je v postopku posvetovanja pojavilo veliko vprašanj. Želimo si prožne strukture za investicije, take, da bo to pomenilo privlačno za potencijalne investitore. Z drugimi komisarji se bomo o tem pogovoril, prav tako bomo nadaljevali naše razprave o bančništvu v senci. To je eno od vprašanj, s katerimi se meri učinkovitost trenutnih bančnih struktur. Zahtevali bomo obsežno, celovito revizijo kako izkoristiti učinke vzvoda v bančnem sistemu. Predsednik ECB Mario Draghi je zelo kompetenten, ima veliko strokovnega znanja in bo skušal zagotoviti, kaj najboljše vzvode. In še zadnja točka. Če pogledam prek uredb, ki jih eh, pripravljamo, če si pogledam, kje je potrebno popraviti razmere, potrebno je imeti bolj strukturiran eh, dan, dolgoročni načrt. Bolje, kot da samo popravljamo, moramo biti tudi preventivni. Moramo zagotavljati trajnostne naložbe. To je potrebno za gospodarstvo. In glede na to, pričakujem, rezultate ocene očevanja tvegan do jeseni. Videli bomo, kako lahko kar najbolje porazdelimo tveganja po različnih bančnih sektorjih. To je torej pogled v prihodnost. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj pa sem pripravljen za vaše vprašanje. Prosim. Okay, thank you very much. Uh, we... Hvala lepa. Prebrala bom uh, govornike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 torej, to ni bil vrstni red. Eh, skušala bom vzpostaviti nek pravičen vrstni red, ampak kakorkoli prvi je Žan Pol. Hvala lepa. Gospod komisar, ravno ste podali celoten pregled svežnjev, ki jih pripravljate. Vi sodelujete za vašimi službami, pa tudi mi tukaj v odboru trdo delamo v zvezi z zelo zanimivimi, zanimivimi temami. Ampak pomembno je pokazati tudi rezultate, kako ste tudi sami povedali. Želel bi podati pripombo preko vprašanje. Namreč gre za trialog o bonitetnih agencijah. Dobili smo veliko večino za predloge, ki se meni zdijo koristni in niso preveč oddaljeni od vaših lasnih predlogov. Ti predlogi so inovativni. Tukaj želimo nekakšno oživitev teh predlogov. Odkrit bom. Če želimo zagotoviti, da se trialog nadaljuje, potem ne more biti tako, da na vsaki seji ponavljamo to, kar je že bilo povedano. Imeli smo prvo prvo srečanje, ki je bilo pozitivno, ampak sedaj vse skupaj ponavljamo v nedogled. Šam bi si želel, da komisar zagotovi to, da predstavniki komisije lahko sprejemajo tudi določene odločitve. Kar se pa tiče ciperskega predsedstva, se mi zdi pomembno to, da bi ljudje, ki predstavljajo ciprsko predsedstvo na trialogih, imeli tudi nek pogalski mandat. Predstavniki morajo imeti mandat. Prišlo je do prvega kontaktnega sestanka, ampak predstavnica takrat ni imela pogalskega mandata, bila je zelo jasna eh, in je vseeno povedala vse, kar je imela zapovedati. ampak potrebno je zagotoviti te pogajalske mandate, sicer ne bo možno doseči dogovora. Prosim vas, da uporabite svojo prijazno avtoriteto, zato da bi zagotovili, da bo naš kolega Domeniči No, vesel sem, da ga ni tukaj, ker mu ničesar ne uh, očitam. Torej, da ima on vsa potrebna pooblastila. Veliko ljudi ima vprašanja, zato ne vem, če bi komisar tako odgovarjal na vprašanja ali ne. Ne, komisar pravi, da bo raje sprejel sklope vprašanj. Elisa. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, komisar. Dobrodošli. Za vas imam nekaj vprašanj. Osredotočila se bom na predloge o bančni uniji. Kakor veste, imamo v parlamentu jasna stališča v zvezi s tem, ti predlogi so že bili podani pred dvema letoma v poročilu na lasno pobudo, ko smo govorili o tem, kako obvladati krizo v bančnem sektorju. No, sedaj je še komisija ponudila nekaj predlogov v zvezi s tem. Uh, dobili smo pa tudi neko drugo alternativo, ki zahteva nekaj prilagoditev. Moje vprašanje se osredotoča na naslednje. Zanima me, kaj komisija meni o tem procesu prilagoditve glede petih ključnih točk, ki jih bom naštela. Najprej gre za vprašanja, ki so povezani z jamstvi za vloge. Moj kolega Peter Simon bo postavil vprašanja v zvezi s tem. Nam se to zdi ključna stoč ključna točka, torej jamstva za uloge. Potem drugič, ali komisija meni, da lahko sodeluje za 27 državami oziroma ali bi lažje bilo sodelovati samo z državami iz evroobmočja. Tretje vprašanje. Komisija se je odločila, da ne bo uporabila sistemskih institucij. In to seveda prinaša seboj nekatere posledice. Torej, kako bomo sedaj postopali? Si bomo gledali vse banke, samo sistemske banke ali samo čezmejne banke? Kako bo se skupaj delovalo? Če to je to vprašanje, kako komisija predvideva odnos med Evropsko centralno banko in pa Evropskim organom za nadzor bank. Nedavna besedila kažejo na to, da bi Evropska, banka, Evropska centralna banka naj dobila več pristojnosti. Kaj torej narediti za EBA? Uh, Peto vprašanje. Financiranje svežnjev za rešitev, skladu za reševanje. Eh, to je zame ključnega pomena. Mi smo predlagali, da bi te sklade financirala bančna industrija sama. Novi predlogi pa so sedaj takšni, da bi naj reševalni sklad dejansko plačevali davkoplačevalci. Trenutno imamo ESM, ki ga lahko uporabimo za to, da se financira bančna industrija in tudi ta prihaja od davkoplačevalskega denarja. Mene torej zanima, odkud bodo eh, prišla ta sredstva. Bodo prišla iz bančnega sektorja? Pet različnih vprašanj zanima me stališče komisije za sistem. Ja, mislim, da je uh, nekoliko nepravično zastavljati pet vprašanj, tako poglobljenih, tako poglobljena vprašanja. Sedaj pa je na vrši skupina Alde. Gospod komisar, lahko vam zagotovim, da komis, ko bo odbor odšel na obisk v ZDA naslednji teden, bomo skušali spregovoriti o problemu ekstrateritorijalnosti, ki bi lahko ogrozili številne naše namere iz Mifida. Seveda bomo v stiku z vami v zvezi s tem, torej še preden bomo došli v ZDA in pa med eh, obiskom delegacije. Navezala se bom na nekaj, kar ste omenili v svoji predstavitvi in kar je omenil tudi Mario Draghi, ko je govoril o monetarnem dialogu. Namreč gre za naslednje vprašanje. Demokratična legitimnost nadzornikov. Zanima me, ali lahko pojasnite, kaj imate tukaj v mislih. To povzroča skrbi v nekaterih državah članicah. Nekateri dvomijo v to, ali smo sploh v lasnih državah članicah imeli dovolj nadzora nad nadzornimi organi. In uh, potem, če, če predvidite neodvisni nadzor centralnih bank, kakor je situacija v številnih državah članicah, kako nadzorovati te institucije, brez da bi posegali v njihovo neodvisnost, tukaj gre za zelo občutljivo ravnotežje in zato me zanima, kaj vi menite o tem. In pa še na zadnje, poznam uh, eh, škandala Libor, to zaposluje tako vas, kakor tudi nas. Vem, da ste razpravljali z Arlen o tem, kako to obravnavati v luči zlorab trga. Sama mislim, da bi morali iti neko, nekoliko dlje in si ogledati kriterije same, kazalnike same, vedeti moramo, kaj se dogaja z njimi. V MIFID-u predlagate nekakšne licence, um, nekateri v parlamentu s tem niso zadovoljni. Ampak, če ne moremo niti izdajati licenc, kako bomo lahko potem sploh vedeli, kateri so dotični kriteriji. In zanima me, ali lahko vsaj v kontekstu MIFID-a zagotovim potrebne informacije. Če ne, kako bomo potem vedeli, ali morda ti kriteriji, te uh, mere niso morda prilagojene ali ponarejene. Mislim, da bi morali imeti tudi regulirane kriterije, mere. To bi lahko uh, uredili tako v MIFID-u, kakor tudi v zakonodaji o tržnih zlorabah, ko gre za ponarejanje. Uh, no, uh, to so bila moja vprašanja. Veliko govornikov pa še čaka na odgovore, tako da prosim, bodite kar sedaj kratki. Skušamo biti kar sedaj kratek, uh, gospa predsednica. Žan-Paul Gozes, vem, eh, kakšne so vaše delovne obremenitve in vem, da moramo nadognaditi nekatere zamude. Vem, da potrebujemo novo pameto, pametno zakonodajo. Ne gre samo za zakonodajo zaradi zakonodaje same. Ne, zagotoviti je potrebno preglednost in pa odgovornost. Prav tako moramo poskrbeti za to, da bomo finančni sektor uskladili z realnim gospodarstvom, tako da bo finančni sektor spet služil realnemu gospodarstvu. In eh, razumem tudi to, kar ste povedali o trialogih. Ko govorimo o tolikih besedilih, je seveda potrebna določena mera učinkovitosti. Predsednica Sharon Bowles me je opozorila na to, da na strani komisije potrebujemo predstavnike, ki bodo lahko sprejemali odločitve in prav gotovo sem to pripombo vzel na znanje. V mojem generalnem direktoratu in mojem kabinetu smo mm, preučili, kateri tirologi nas čakajo in dejansko jih je veliko. In skušali bomo zagotoviti, da bo na treh trialogih lahko vsak opravil svojo nalogo. Naše osebje je omejeno, In a, če samo pomislite na delovne obremenitve, a, so te resnično izredne in a, osebja opravlja izredno delo. Mi se moramo srečevati v mednarodnih organizacijah, pripravljati moramo dokumente, skratka gre za veliko dela za naš generalni direktorat. Trialogi seveda morajo biti kar se da učinkoviti, s tem se strinjam. Naj vas spomnim na delo, ki ga je opravil parlament. Že pred dvema letoma ste imeli poročilo na lasno pobudo. Sprejeli ste tudi resolucijo o odgovornosti bank. Naj povem uh, moje mnenje o delu v svetu in pa v komisiji. Sam seveda ne delujem sam. Torej, uh, 400 besedil je bilo predloženih, eden izmed. Euh, no, ti dokumenti so že v naprednem stanju, jamstvo za uloge, to bo prav gotovo prinesa določene rezultate, potem imamo tudi kapitalizacijo 800 bank. Vse to bodo besedila, ki so nekakšen temelj za vseh 27 držav članic. In uh, še naprej bomo morali prilagajati ta besedila, ki so pomembna za vseh 27 držav članic. A zakaj to pravim? Če želimo, da naša integracija napreduje, če želimo neposredni nadzor, če želimo mutualizacijo dolgov, potem bodo seveda določene države zahtevale opt-out. No, ampak ti štirje omenjeni stebri so štirje stebri bančnega sistema, ki bo bolj trden in bolj varen. Prav tako v teh, v teh besedilih ni ničesar, kar bi zapiralo vrata za nadaljni razvoj. Nič ni dokončnega dokumente bomo še vedno lahko prilagodili, kakor sem že povedal. Kaj se tiče neposrednega nadzora, pa pripravljamo novo besedilo za september. Eh, zato mislim, da bi nam v naslednjih tednih morali dati dovolj časa za to, da razpravljamo o določenih vprašanjih, kaj narediti z um, jamstvenimi schemami ali v to vključiti samo države evroobmočja oziroma vse države članice, potem ali vključiti velike banke ali vse banke. Osebno menim, da je, nadzorni, da je neposredni nadzor nad državami, ki so vključene v bančno unijo, nekaj, kar je v interesu bank. Eh, torej, videli smo, kaj se je zgodilo z bankijo in z nekaterimi drugimi velikimi bankami. Zato mislim, da moramo pokriti vse banke, ampak seveda na sorazmeren način, morda z decentralizacijo nadzora na nacionalni ravni. Z vsemi temi vprašanji se moramo ukvarjati. Potem pa še nekaj o reševalnem skladu, to je seveda za vas zelo pomembno. In seveda ni enako, če imamo sklad, ki ga financirajo banke ali pa možnost nekega urajenega bankrota govorimo o financiranju reševalnih eh, svežnjev, reševalnih skladov in to bi morale plačevati banke. Zato, se, zato ste se zauzeli vi. Tega bremena ne bi smeli prevzeti davkoplačevalci. Seveda pa ima tudi določeno vlogo mehanizem za stabilnost. Potem eh, predsednica, kar se tiče vaših vprašanj. Pred vami je obisk eh, Združenih držav Amerike, ki bo izredno pomemben. Našim ameriškim partnerjem morate povedati, da želimo doslednost. No, tudi sam bom v četrtek obiskal Washington in bom eh, razpravljal o konvergenciji računovodskih pravil. v tem trenutku težko rečem karkoli o demokratični odgovornosti nadzornega organa. Potrebujemo pa tehnično rešitev za zagotovitev te demokratične odgovornosti in hkrati zagotoviti tudi neodvisnost nadzornega organa. V Na evropskem vrhu je bila Evropska centralna banka eh, predlagana kot tista, ki bi naj prevzela nek vrhovni nadzor, ampak tukaj je potrebno zagotoviti ustrezno ravnoteže med nadzornimi organi. Bančni nadzor je predviden v statutu Evropske centralne banke. Ni pa to enako kot odgovornost Evropske centralne banke na področju monetarne stabilnosti. To počno neodvisno od prvega. No, danes večer se bom sestal z eh, predsednikom Dragijem in sodelovali bomo z Evropsko centralno banko zato, da bomo zagnali to drugo misijo nadzora, ki se razlikuje od osnovne naloge Evropske centralne banke, ki je skrb za stabil, eh, stabilnost cen v zvezi z Liborjem. Povedal sem, kakšni so moji nameni v zvezi s tem. Skupaj s sodelavci skušamo najti način za okrepitev tega besedila. O tem se bom pogovoril tudi z Arlen McCarthy. Vse skupaj bo potekalo na osnovi besedila, ki sem ga predlagal. Seveda pa tukaj ni nobenih eh, nesporazumov, ne izgubljamo časa. Besedilo je treba okrepiti. Zdi pa se, da je tukaj neka zadeva eh, tabu. In to ste menili vi, gospa predsednica, ko ste govorili o indeksiranju obresnih mer. To je nekaj, kar je skoraj neko javno dobro in uh,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 Eh, ja, tudi sam si zastavljam to vprašanje in eh, odgovor boste dobili v naslednjih tednih po posvetovanju z mojimi kolegi. Hvala lepa, gre za eh, tudi. Mislim, da bi se morali gledati tudi druge kriterije, ne samo Libor. Naslednji so Filip Lambsdorff, Kaj Swinburn, Astrid Lurling in Alin McCarthy. Filip. Euh, Hvala lepa. Gospod komisar, hvala za vse, kar ste povedali v zvezi z tveganim kapitalom. Tukaj naše delo seveda še ni opravljeno. Sam bom eh, poskrbel za to, da se bo parlament držal tega, kar smo sprejeli in odločili. Kar se tiče bančne unije, ne bom ponavljal vprašanj, ki jih je zastavila že Eliza. Samo dve točki. Pravna osnova, ki jo potrebujemo za to. Nekoliko čudno je, da pravna osnova govori samo o svetu. Svet ima, naj bi imel tukaj operativno vlogo, mi imamo samo formalno svetovalno vlogo. Eh, morda bi lahko dali več mandatov tudi Evropski centralni banki, ampak tukaj so izuzeta zavarovanja. Kaj pa bančna zavarovanja, če o tem razmislimo v okviru skupnostne metode? Če to izamemo iz člena, bi se lahko znašli v težki situaciji, ko bi bile banke vključene tudi v zavarovanje. In če vse skupaj povežem z vprašanjem Lize o sistemskih in nesistemskih bankah, se postavlja še naslednjo vprašanje, ali to predvideti samo za območje evra ali tudi za vse ostale, kajti glavno trgovanje poteka pravzaprav na območjih zunaj evro območja. Potem še demokratični nadzor, prav imate, tukaj si moramo ogledati monetarno vlogo Evropske centralne banke in pa njene dodatne naloge. Evropska centralna banka ni odgovorna za to, kar se je zgodilo v Grčiji. Čeprav so sprejemali tudi odločitve v zvezi s tem. Če bomo sedaj dali Evropski centralni banki neko novo ulogo, potem ne vem, če bo Mario Draghi s tem postal bolj občutljiv za demokratična vprašanja. Um, Hvala lepa. Sama bi omenila ena izmed, enega izmed dosejev, ki, ki ga vi niste omenili. Gre za zakonodajo v zvezi z vrednostnimi papiri. Sama pre, pripravljam zakonodajo poročilo o zakonodaji, ki ima opraviti z storitvami. In tukaj imamo praviti tudi z konfliktno pravnih sistemov. Glede na enotni trg, mislim, da bi morali mm, to upoštevati pri zakonodaji o kapitalskih zahtevah. Če želimo zagotoviti enotni trg za finančne storitve in če želimo zaključiti delo v zvezi z MIFID, eh, tržnimi zlorabami, bančništvu v senci in tako naprej, potrebujemo. Zakonodajo o obveznicah, ali lahko predvidite, kdaj bomo dobili predlog takšne zakonodaje? Astrid. Predsednica, želim reči, gospod komisar Bernier. Euh, Hvala lepa. Če sem komisarja Brnija pravilno razumela, se bo danes večer sestav z Marjem Dragijem in boste govorila o vprašanju, nadzor, vprašanju nadzora nad bankami. No, to je vse lepo in prav. Kaj ti trenutno? prihaja do močnega razhajanja stališč med ECB in pa komisijo, ko gre za nadzor nad bankami. Predlog, ki ga, predla, ki ga pripravljajo vaše službe, so seveda kakovostni. Ampak eh, Evropska centralna banka pa ni nujno pripravljena prevzeti teh izzivov ali nalog. Ali lahko potrdite, da je to res? Trenutno mislim, da je še vedno bolje, da nadzor prevzamejo nacionalni nadzorni organi, ne pa neke krke institucije, ki so izšle iz krize. Gospod Dragi je rekel, da bi naj vi pripravili predlog in da, ne, da on ne želi presegati svojih pristojnosti. Zato me zanima tudi, kaj vi mislite o tem. Uh, Pablo je ravno povedal, da želi spregovoriti o enaki temi, uh, tako da bomo združili uh, ti dve vprašanje. Hvala in Se upravičujem, da sem sedaj posegel v ta eh, vrstni red govornikov, eh, ampak tudi sam bi želel spregovoriti o bančni uniji. Prav gotovo razumete, da je bančna unija nekaj, o čemer smo že večkrat razpravljali v parlamentu. Pripravili smo celo vrsto predlogov v zvezi z bančno unijo in uh, V enem izmed predlogov smo se ukvarjali tudi z vprašanjem Evropskega bančnega nadzora in z jamstvi za uloge. Ker nimamo veliko časa za to, da bi analizirali vse predloge, eh, prav gotovo razumete, da je situacija nujna. Trgi potrebujejo hiter odziv v zvezi z bančno unijo. Potrebno je vzpostaviti kar se da hitro um, bančni nadzor naj bi imel tri stebre. Mene zanima, kako bi naj ti stebri bili povezani med seboj, kako bi naj bančni nadzor nadaloval, eh, deloval zlasti za tiste banke, ki niso v euroobmočju, kakšen je sistem za jamstva in kako je z skladom za reševanje. Zanima me, eh, kateri sistem se zdi komisije najbolj primeren za ta, za ta predlog. Arlen. Ja, uh, gospod komisar, želim sem zahvaliti za hiter odziv na ta še en bančni skandal. Hitro ste razmislili o, načilih, o načinih, kako je možno v okviru trenutne zakonodaje zapreti te vrzele v zvezi z Liborjem trenutno to ni zajeto v zakonodaji o tržnih zlorabah. Mislim, da ne želimo, da bi kdo menil, da bo imela Evropska unija nek popustljiv način za obravnavanje tovrstnih primerov. Za vse te moramo neko trdno stališče, tudi v luči našega obiska z ZDA. Uh, Eh, no, te, to prilagajanje stopen no, mer eh, se dogaja že leta in leta, to se ni pojavilo eh, šele sedaj. V Združenem kraljestvu že lahko imamo tudi kazensko preganjanje to vrstnega prilagajanja stopen, ki lahko privede tudi do štiriletne zaporne kazni. Potem vemo tudi to, da je uh, bilo tukaj upletenih. Uh, da so tukaj bile upletene pogodbe o direvatih v znesku v ne vem koliko milijonov evrov. Predvsem pa vas želim vprašati naslednje. Kaj pravite tistim, ki pravijo, da ni naloga Evropske unije, da postavlja pravilo za uh, City v Londonu. Uh, torej nekateri menijo, da je Libor uh, lociran v Londonu in da bi zato se London moral ukvarjati za tem problemom. In kaj menite o vprašanju plačil in bonusov? Nekateri menijo, da ni naloga Evropske unije, da določa, kakšne bi naj bile te nagrade, ti bonusi. Čeprav smo v direktivi o kapitalskih zahtevah že postavili jasne zahteve glede nagrad. Tukaj moramo biti trdni. Ehm, tukaj je lobby tako močan, da nikoli ne bomo obvladali teh škandalov, če bomo omogočili opt-out za City of London ali pa za katerokoli druge finančne institucije, ki imajo globalni domet.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 kadarkoli zakonodajalci in regulatori sprostijo svojo pozornost, potem pride do težav. Vedno je treba poskrbeti, da imajo pravosodni organi dovolj sredstev za preiskavo in za ustrezno kaznovanje. To seveda vključuje tudi kazenske sankcije. To je osnova besedila, ki ga pripravljamo, ki sem vam ga predstavil oktobra lani. Poskrbeti moramo, da bo besedilo vključevalo zadeve v zvezi z referenčnim indeksom. In da to na potrebnih mestih tudi okrepimo. To bomo storili, kakor sem dejal. Ne bom se spuščal v podrobna vprašanja. Kakor je dejala Sharon Bowles, so to vprašanja, ki so mnogo širša od te referenčne stopnje. Vprašanje je, ali naj bi ti indeksi bili javno objavljeni, vsaj njihovo določanje oziroma izračun. Tesno spremljam ta primer in tudi dogodke na, drugem, na drugi strani Atlantika natančno spremljamo, zato da vsi vemo, kaj se dogaja. Nekateri trdijo, da Evropska unija ne sme oblikovati pravil za londonski city, ampak tesno sodelujemo z oblastmi v Združenem kraljestvu. Mislim pa tudi, da tu ne gre za otekovanje, In gre za to, da Evropska unija lahko izkoristi to priložnost, da lahko izkoristi moč londonskega sitija in da se uveljavimo na globalnem trgu. Seveda pa lahko ima tudi londonski siti prednost od prostega kroženja kapitala v Evropski uniji. Če pa imamo prosto kroženje kapitala, se moramo pravil seveda držati vsi. Prepričan sem, da to razumejo tudi britanske oblasti in pripravljeni so z nami govoriti o tem, kako bi najbolje oblikovali ta pravila in jih tudi izvajali. Filip Lambert je omenil nekaj, kar me zelo skrbi. Namreč, način, kako bomo sestavili te instrumente. Instrumentov ne poskušamo sestaviti samo zato, ker nam je všeč postavljene pravile. Ne, to moramo storiti, zato ker imamo enotni trg. To vrstno orodje potrebujemo zato, da zagotovimo ustrezne prihranke in da delo poteka tako, kot je treba. Pravila, ki jih spreminjamo, se ne uvajajo zato, ker bi jih zahtevala katerakoli država. To so sporazumi, ki smo jih oblikovali v dolgih trialogih in iz tam tudi izhajajo. Evropski parlament je sodeloval pri prizadevanjih za boj proti davčnim oazam in problemih v zvezi s tem. kar zadeva demokratični nadzor, 127. člen, šesti odstavek, vprašanje zavarovanja. Tukaj moramo nadaljevati z delom. Zavarovalnice bodo še naprej sodelovale. Vem, da obstajajo tako institucije, ki so aktivne tako na področju bančništva kot zavarovalništva, te institucije bodo še naprej obstajale, zagotovili pa bomo, da bodo tudi naši nadzorni organi ustrezno opremljeni, da bodo lahko zagotovili nadzor nad tudi takšnimi mešanimi skupinami. Evropska centralna banka ima statut, ki je zapisan v pogodbi. Tega sedaj ne bomo spreminjali. Evropska centralna banka bi morda lahko prevzela novo vlogo in vloga Evropske centralne banke bo ključnega pomena, ko govorimo o integriranem bančnem nadzoru, vsaj v evroobmočju. Sodelovali pa bomo s predsednikom Dragijem, zato da bi oblikovali ustrezen demokratičen dialog, ki bo spoštoval pogodbo in ki bo omogočal napredek. Gospa Swinburne. kar zadeva CSD. Ta dosje bomo zaključili naslednje leto. Prepričan sem, da se tudi sami strinjate, da morajo biti finančni trgi bolj robustni. Še nekaj želim povedati. Komisija ima nekaj predlogov, ki jih bodo države članice prav gotovo podprle. Gospod Salba je omenil vprašanje. oziroma razpravo o tem, kako se svet pripravlja na zasedanje na vrhu. Sodelujem z gospodom Renom, Almunijo in Barozom. Poskusimo se pripraviti na zasedanje na vrhu, seveda pa sodelujemo tudi z predsednikom ECB-ja in predsednikom Van Rompojem. Sem komisar za enotni trg in čisto odkrito vam lahko povem tukaj v vašem odboru, da delamo v korist 27 držav članic Evropske unije. Tesno moramo sodelovati z Evropsko centralno banko. Vprašanje, kako bo ta okrepljeni nadzor izgledal, je vprašanje debate. Zagotoviti moramo verodostojnost in zagotoviti moramo tudi neodvisnost ECB-a, če naj se pozornost preusmeri. Gospa Luling. Države, ki niso članice bančne unije in niso del okrepljenega sistema nadzora, seveda ne bodo ostale na strani Evropski bančni nadzorni organ bo še vedno upravljal svojo nalogo in to bo vključovalo tudi te države. Zelo veliko sodelujemo z tem nadzornim organom. Okvir, v katerem deluje ta organ, je precej omejen, lahko bi ga morda okrepili. Vsekakor pa bo še nekaj časa trajalo, dokler ti programi ne bodo zaključeni. Določene tehnične probleme smo že rešili, stvari sedaj tečejo bolje. Nadzorni organ v okviru okrepljenega okvira sedaj opravlja svoje delo tako, kot je treba. Ta Evropski nadzorni organ za banke potrebujemo, zato ker se bodo države morda odločile, da izstopijo iz evropskega sistema nadzora. Hvala. Hvala lepa. Vsi boste zastavili vprašanje sedaj. Hukmark Simon Boskurt. Ona je poročevalka v Libeju o tej direktivi in Ole Schmidt Gunnar. Hvala lepa. Vprašanje ravnovesja med nadzorom in nadzorom. Zato, ker v Evropi potrebujemo boljši nadzor. Zato me skrbi, da govorimo za, o nadzoru za en del Evropske unije in ne o nadzoru za drugi del Evropske unije. Govorimo namreč o evroobmočju in o drugih. Če bomo o tem govorili, se bodo pojavile nove težave na čezmejni ravni. Probleme nismo imeli samo v evroobmočju, ampak tudi druge. Zakaj sem trikrat omenil nadzor? Potrebujemo tudi boljši nadzor na nacionalni ravni ali kjerkoli že imenujemo bančna raven. Včasih potrebujemo nadzor tudi na evropski ravni, kajti drugače nadzora ni dovolj. Kako bomo poskrbeli, da bomo imeli boljši nadzor? E Imamo tudi Evropski organ za nadzor bank, pa tudi ECB. ECB ima pomembne naloge. Zanima me, zakaj imamo dva nadzorna organa? Mislim, da bi to lahko ustvarilo zmedo o odgovornosti, pa tudi o strokovnem znanju. To bi lahko vodilo tudi v zmedo, glede kakšno odgovornost ima ECB sam nisem nujno proti, vendar zanima me, kaj menite o tem, zakaj bi torej morali to storiti tako, kot pravite vi, ne pa drugače. Piča. Peter Simon. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala, da ste bili v stiku z nami v zvezi s schemami jamstev za vloge. Uh, Prejšnji teden smo govorili v Strasburu, sedaj pa me zanima, kakšna je vaša ocena glede tega, kar menimo vsi tukaj v parlamentu. V četrtek prejšnji teden sva govorila o predlogu za sklad za zapiranje bank, višina en odstotek in da bi to povezali z schemo jamstev za vloge. v najnem pogovoru, se je izkazalo, da naš parlament meni, da je to premalo za to, da bi po eni strani zagotovili, da lahko zagotovimo učinkovito zaščito vlagateljev, kajti ta sklad za zapiranje bank mora imeti dovolj sredstev. Ta sredstva, ki bi morala biti namenjena zaščiti vlagateljev, potem morda ne bodo več na voljo za banke, če bo treba za sredstva izplačati vlagateljem. Kako, bo, kako ne bi to sploh delovalo? To se sprašujejo tudi moji kolegi. Kot raven zaščite ste um, predlagali prak, ki bi lahko zaščitil srednje velike banke. Ampak ne za večje banke. Kolegi se strinjajo s tem, da če bi s tem denarjem poskušali obenem zagotoviti še ustrezno zabiranje velikih inštitucij ob vseh instrumentih, ki jih imate, bail in eh, ključni kapital in tako naprej, to je nerealističen obseg Mislim, da tako ne bomo več dobili zaupanja trgov. Očitno je, da države članice uporabljajo velike besede, namreč, da bodo sedaj eh, banke spravile pod nadzor, ampak dejanja temu ne ustrezajo, kajti eh, politična realnost v svetu pač tega ne omogoča. Hvala. Spolskaj gospa Boskurc. Dankoval, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar Barnjen, hvala za vašo izjavo. Sem poročevalka v odboru Libe za temo kazenskih sankcij za zlorabo trga. Mislim, da je zelo pomembno, da ste govorili o tem, da moramo besedilo okrepiti tako, da bo tudi parlament vključen v vprašanja, kot je manipulacija trga. Libor je samo en primer tega, kar zadeva direktivo. Zelo pomembno je, da komisija pravi, da moramo imeti harmonizirane sankcije, še posebej zato, da bi ustvarili več zaupanja na trgih in da bi se izognili iskanju najboljših formo. Dobro, harmoniziranje ukrepe v redu, ampak kje so minimalne in maksimalne sankcije za namerno zlorabo ali manipulacijo trgov? V Bolgariji, Romuniji, naprimer, smo videli le administrativne sankcije, v nekaterih državah je kazen 15 dni, v drugih državah pa 15 let kot komisija morate vi povedati, kako morajo stvari izgledati na tem področju, poskrbeti pa morate, da bodo kaznovani tisti, ki so dejansko krivi. Zanima me, kaj menite o tem, zanima pa me tudi, kakšno je vaše mnenje o tem, kako bi lahko rešili probleme v Združenem kraljestvu. Hvala, Ole. Hvala lepa, gospod komisar. Moje vprašanje zadeva direktivo o schemi za uračanje sredstev vlagateljem. Danci naj bi nekaj storili, danci niso storili nič, ciprčani pa prav tako pravijo, da ne bodo storili nič. Zanima me, kaj boste storili vi za to, da bo to dejansko na dnevnem redu. Mislim, da smo tukaj v neki blokadi, kar zadeva schemo jamstev za vloge, to je del razprave, ampak vlaganja bi bila dobra tudi za Evropo. Dobro bi bilo, če bi si ljudje želeli ulagati v Evropi, naprimer v mala in srednja podjetja. Gospod komisar, mislim, da vam bova z Petrom Simonom poslala pismo na bolj uradni ravni, ampak zanima me, ali mm, lahko poskusite Ciprčane prepričati, da bi nekaj vseeno bilo dobro storiti. Hvala. E Gunnar Otmar je revenu sur la question de la supervision. Hvala lepa. Gunnar Fökmar, ki je govoril o vprašanju nadzora, opozoril je tudi na eh, določene pomembne vprašanja. In Gunnar. Zato sem tudi sam začel razmišljati o tem, da bi morali imeti nadzorni organ, ki bi ga oblikovali skupaj z vami. Podprli ste EBA, torej bančni eh, organ za nadzor, podprli ste tudi EFSF in ESM. Vprašanje pa je, kje je središče voditelji državno vlad so pozornost dali ECB-jo. To je povezano z financiranjem bank. Če želite kolektivno podporo bank preko Evropskega mehanizma za stabilnost, potem moramo zagotoviti nadzor nad bankami. Zagotoviti je treba torej neki paralelizem. Uh, Ko govorimo o tem, da bi podprli banke v okviru mehanizma za stabilnost v evroobmočju, to pomeni, da bo ECB odgovorna. Ampak mislim, da moramo najti neko povezavo med evropskim bančnim organom za to, da bi sodeloval celotno Evropsko unijo, še posebej s tistimi državami, ki niso v bančni uniji ali ne bodo del te dodatne integracije. nadzorni organi v številnih državah delujejo in sodelujejo in tako je tudi prav poskrbeti, pa moramo za koordinacijo med ECB-em in Evropskim organom za nadzor bank. Na tehničnih podrobnostih že delujem. Kaj ti potrebujejo? Potrebujejo evropsko besedilo, ki velja povsod in o tem ponovadi govorimo, ko govorimo o direktivi o zlorabi trga. Evropski svet je največ pomena pripisal tam, kjer je, to pa zato, ker imamo v evroobmočju še vprašanje nadzora glede podpore bankam v težavah v okviru ESM. Peter Simon je omenjal jamstva za vloge. že več mesecev govorijo o tem. Peter, ampak o tem ne govori samo komisija. Ne gre za to, da bi bila komisija premalo ambiciozna. Moj predlog je bil v skladu s tem, kar si je želel parlament in v skladu s tem, kar bi dejansko potrebovali, zato da bi imeli schemo jamstv zaloge, ki bi bila kredibilna. Seveda pa, in s tem se navezujem na Lisoferera, Namreč imamo sklad za zapiranje bank in sklade za jamstva za vloge. Poskrbeti pa moramo, da se tveganja ne spremenijo v krize, krize pa potem v katastrofe. Temu smo bili priča v zadnjih nekaj letih in prav gotovo ne bi želeli, da morajo davkoplačevalci potem za to plačati. Sklad za zapiranje banke namenjen temu, da bi se izognili katastrofi, ki jo bo potem moral plačati davkoplačevalec. Če bo sklad za zapiranje bank deloval tako, kot je treba, v nekaterih državah zadeve že tečejo, naprimer na švedskem, kajti tam so se prej soočili s to krizo. Ampak, ko bo svežen enkrat sprejet, bomo lahko bolje določali tveganja in jih tudi preprečevali in poskrbeli bomo, da krize dejansko ne bodo davkoplačevalcu ostale nič. Gospod Simon, mislim, da bi morali svet vprašati in prositi, da naj bodo bolj ambiciozni. Oni morajo pripraviti načrt in sprejeti določene odločitve. To je vodilo do dinamičnega kompromisa za evropsko gospodarstvo. V skladu s tem Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni na tem področju, še posebej v državah, ki bodo del Evropske bančne unije. Evropska bančna unija bo sestavljena iz treh stebrov. Integrirani nadzor, integrirana mutualizacija schem jamstva za vloge in tudi seveda sklad za zapiranje bank. Gospa Boskurt govorila je o delu, ki ga opravlja odbor Juri. Hvala lepa za to. Zahvaljujem se njej, odboru Ekon in Arlene McCarthy za opravljeno delo. Oktobra smo govorili o tem, da bi imeli harmonizacijo sankcij. Določene države so stroge, druge ne. nismo se odločili za popolno harmonizacijo, zato ker si ne želimo, da bi se na vrata zaprla, ker nadaljujemo prehitro. Želeli smo si neke vrste konvergenco z državami članicami in to bi potem bilo združljivo z različnimi nacionalnimi zakonodajami. Pragmatično smo želeli postopati. Gospa Boskurt, Glede na realnost bomo morali besedilo nekoliko okrepiti, ampak besedilo, ki ga pripravljate v odboru Juri in v tem odboru, je trden temelj za to, da bomo določili bolj harmonizirane ukrepe, ki bodo resneje in strože določali tudi kazni in sankcije, tam, kjer je to potrebno. Naša agenda je precej obsežna. To besedilo je sedaj na pomembnem križišču. Ko govorimo o zaščiti za vlagatelje, to potrebujemo, to potrebujemo za finančno varnost. Namreč potrošniki in varčevalci si zaslužijo varnost. V zadnjih nekaj predsedstvih nisem videl veliko navdušenja za to temo, ampak poskušal bom uh, zagotoviti, da bodo predsedstva to besedilo podpirala, kajti svetom ni mogoče doseči napredka, razen če sodelujemo z predsedstvi in to potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, hvala komisar, hvala za obisk. Jutri zjutraj se bodo sestali koordinatorji od 9 do 11. Redno zasedanje odbora pa bo ob pol 11. in sicer.